Uh, spoštovani kolegi, prosim, da se usedete. Rada bi vas vse pozdravila, spoštovani kolegi, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, spoštovani gosti. Veselim je, da vas lahko pozdravim. Upam, da vas bo še več v tem drugem delu uh, predstavitve glede zakonitih poti in integracije. Danes do povdne smo imeli splošen del glede Evropske agende o migracija, dve leti kasneje, zato da smo spostavili ozalje za našo razpravo za legalne poti in integracijo. To zaenkrat ni bilo v srčiki evropskega odziva na migracijsko krizo. Potem smo obravnavali zakonite poti v kontekstu azila in sedaj je čas, da se lotimo upravljanja migracij. To zadeva tako begunce kot tiste, ki pridejo v Evropo zato, ker iščejo delo solidarnost med državami članicami in solidarnost z, naravn, z naravnljivejšim mora biti v srčiki naših odgovor. Pomembno pa je, kot smo danes slišali, da ločujemo tistimi, ki potrebujejo zaščito in tistimi, ki pridejo Evropo delati. In to je to, kar smo rekli. Jaz in moja kolegica Cecil Kenge smo to zapisali v poročilu o migracijah, ki smo ga sprejeli pred dvima letoma in to je tudi bila potem. Eh, osnova za našo razpravo s tem v zvezi. Potrebujemo delovne migracije v Evropi, seveda. V poročilu pravimo, da so države članice tiste, ki imajo nadzor nad svojim trgom dela in da one morajo skupaj z EU ugotoviti, kako zapolniti vazel na trgu. In mi menimo, da je zelo pomembna vloga lokalnih in regionalnih organov, če želimo vključevati naše državljane. Delovne migracije so tisti del migracijske zagonodaje, ki ureja migracijske tokove tistih, ki pridejo v Evropo, zato da bi tu sodelovali v ekonomskih dejavnostih. Ureja tudi uh, pravice tistih, ki imajo mednarodno zaščito, ko gre za njihove pravice na trgu dela. Slišali smo, da prihaja do zlorab upravičencev in s tem se moramo nemudno spopasti. Evropska unija je sprejela zakonodajo na področju uh, zakonodajnega okvira. Imamo sektorski pravni red in nimamo enega samega zakonika za celotno Evropsko unijo, temveč, temveč več direktiv za različne vsedevce, če gre za visoko sposobljene sezonske raziskovalce, premeščence znotraj podjetij, raziskovalce, študente in tako naprej. Edin zakonodajni akt, o katerem se sedaj pogajamo, je pregled direktive o modri karti, ki naj bi pritegnil zelo usposobljene ljudi v Evropsko unijo, kar zadeva. Združevanje družine imamo glavni instrument iz leta 2003. Naši gosti bodo danes govorili s tem v zvezi, sama bom do pol šterih predsedovala temu omizju in obravnali bomo zelo široke teme, ki so ključne za prihodno obledovanje migracij in za to, da bo to lahko tudi prispevalo k um, evropskem gospodarskem in demografiji. Gospa Korte je direktorica Mednarodne organizacije za delo na moji levi. Ona bo predstavila stališča svoje organizacije glede širokih, široke teme, glede vrzeli in perspektiv za zakonite poti za delovno migracijo v EU. Potem bo gospod Huddleston, ki se deli zraven gospe Kortej in ki prihaja iz možganskega trusta uh, Migration Policy Group, uh, nam bo predstavil pravico do združevanja družine znotraj EU. In, uh, Tudi uh, povabili smo nekatere poslance, ki boste predstavili stališče svojih držav članic. Uh, tokrat mm, nam bo to predstavljal gos, gospod Kuzepa iz polskega Sema. Na to bomo odprli razpravo za vse poslance. In tako kot danes dopolne, predem bom dala besedo gostom, vam bom nekaj povedala glede organizacije današnjega dela. Najprej bomo dali besedo dvema nacionalnim poslancem in potem enemu evropskemu poslancu, dokler ne bomo izčrpali seznama govornikov, tako kot danes dopolni tisti iz nacionalnih parlamentov, ki želite spregovoriti, prosim, izpolnite obrazec za besedo in ta obrazec predajte sekretarjatu, ki bo gledal, kdo želi odati ta obrazec. In potem bomo pripravili seznam v vrstnem redu prejema teh obrazcev. Uh, evropski poslanci pa naj mi dajo znak, kot ponavadi, da želijo besedo. Odvisno od časa in glede tega, koliko bo govornikov, bomo morda morali omejiti čas govorna na najmanj dve minuti. Bomo videli, kako bo šla razprava. Eh, gospa Korte, vi imate pa 10 minut, izvolite. Hvala. Hvala tudi za vabilo. Veseli me, da sem danes tu kot ste dejali, moja predstavitev se bo, se bo sotošala na delovne migracije in ne na begunce kot take. Ljudje so vedno migrirali in še naprej bodo. Naš svet je vedno bolj povezan. Blago in storitev lahko preprosto prečkajo meje, bolj kot, kot dajkoli prej. Eh, in zdi se, da bo vedno več migrantov. Migracije so del naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V poročilu iz prejšnjega meseca je eh, generalni sekretar OZN eh, pokazal, da, je, da so migracije koristne za migrante in za družbe gostiteljice. Prav tako pa obstoj, obstajajo pomisleki glede varnosti, glede izkoriščanja, glede ksenofobije in diskriminacije in tudi glede tenzij v družbi. Zato, da bi odpravili te pomislike, so Združeni narodi in države članice eh, ZN eh, pozvali k urejanju migracijskih tokov in sicer, da se to odvijo v okviru mednarodnega prava in ob spoštovanju človeka pravic. Migranti morajo spoštovati zakonite poti in se premikati iz države v državo na urejen način. Če to želimo zagotoviti, pa morajo države članice odpreti poti za zakonite migracije glede na realnost trgov dela. Nezakonite migracije se povečujejo, kadar pride do eh, popraševanja po delu. In, in ni dovolj uh, zakonitih poti za migrante, da uh, zadovoljijo to popraševanje. Zato moramo identificirati potrebe na trgu dela in kje so vrzeli. Te vrzeli niso. Eh, nujno le v visoko izobraženih eh, sektorjih. Veliko je nizko izobraženih eh, delovnih mest, ki jih lokalni prebivalci ne želijo upravljati. Potrebe trga dela niso nekaj, kar moramo um, ocenjati glede na sedanje stanje, temveč moramo tudi pričakovati, kakšno bo prihodne stanje. Mednarodna organizacija za delo uh, sodeluje z deležniki, eh, ko gre za migracije dela. Imamo dve konvencije, ki se osredotočajo ravno na, eh, na konvencije o migracijah. To sta konvencije 97 in 143. No, pa tudi druge konvencije se nanašajo na delovce migrante. Eh, nedavno smo sprejeli več eh, nezavezujočih instrumentov, recimo smernice glede sprejema beguncev in drugih nasilno razseljenih oseb v trg dela. Te smernice so bile eh, sprejete julija 2016 strani delavcev, vlad in delodajalcev in odraža tripartitni sistem za vključevanje na trg dela. Pri tem se podarja tudi pomen socialnih partnerjev pri upravljanju z migracijami. V srčiki konvenciji ILA in drugih instrumentov obravnavamo enako obravnavo migrantov in lokalnih prebivalcev. To načelo je nujno zato, da zagotovimo, da ne pride do zlorab delovskih pravic migrantov in da se tu ne spodkopavajo uh, standardi lokalnih uh, delavcev. Vemo, da v Evropi in onkraj Evrope se migranti eh, združujejo zlasti v odločenih sektorjih, kot je to kmetijstvo, čiščenje, hotelirstvo in gostinstvo. Ti sektori so ponovadi tisti, kjer so najbolj prekarne delovne razmere. Če želimo zagotoviti glad vključovanje v te sektore, bi bilo dobro okrepiti institucije trga dela kot je zastopanje delavcev, vprašanje minimalnih plač, kolektivnih pogodb in delovnih inšpekcij. Naj zaključim. Odpiranje zakonitih poti ni le uh, del mednarodne skupnosti za urejene migracije, temveč je to tudi način za to, da zaščitimo pravice delavcev migrantov da zmanjšamo formalnosti in da spodbujamo uh, tudi delo podjetij. Hvala. Hvala, gospa Kurtej. Sedaj pa gospod Hadrston, imate deset minut. Izvolite. Great. Good afternoon, dear colleague. Odlično. Eh, Dobar dan. Ime mi je eh, Tomas Hadrston. Prihajam iz. Migration Policy Group smo možganski trust, ki nudi primerjalne analize, eh, usposabljanje in podatke glede eh, migracij, glede vključevanja. In danes moram tu govoriti o združevanju družin. To je glavni kanal, po katerem lahko državljani drugih držav pridejo zakonito v Evropsko unijo. Naj vam dam nekaj kratkih statistik in političnih sprememb, ki jih vidimo v Evropski uniji. Govoril bom o učinkih na integracije in kaj to pove o evropski zakonodaji. Leta 2015 je prišlo veliko migrantov v Evropo in države članice so dale uh, preko milijonov ljudi nekašne vrste status. Številni so prišli sami, brez svojih družin, zaradi pomankanja varnih kanalov dostopa do Evropske unije. Torej lahko bi pričakovali, da je sedaj čas za združitev družine. Imeli smo torej veliko množičnih prihodov leta 2015. Bili so nenačrtovani, spontani in manj varni. Združevanje družine pa je nekaj posebno drugega. Združevanje družine je možnost za države, da omogočijo zakonite in varne kanale za migracije. Združevanje družin poteka približno 6 do 12 mesecev. Vlagatelj torej že ima nek uradni naslov, država ve, kakšne se stane goje družine. Torej, na ta način imajo državni organi dovolj časa za to, da zagotovijo ustrezno namestitev in sprejem tem družinam, da zagotovijo mesta v šolah in da zagotovijo ustrezno vključevanje. Torej, ne smemo gledati na združevanje družin na enak način, kot smo obravnavali uh, spontane prihode prosilcev za azil v zadnjih letih. Vendar, če si ogledamo dogajanje v zadnjih dveh letih, je bilo tako. Do nedavnega so države članice imele podobne politike glede združevanja družin. Tako kot gre za migrante, te, kot tudi, ko gre za uh, upravičence do mednarodne zaščite. Pri imigrantih smo videli, da informacije včasih niso bile na voljo in nekatere zahteve so bile zelo restriktivne. Za upravičence do mednarodne zaščite pa so bile težave povezane zlasti z zahtevno dokumentacijo in z zapletenimi postopki. Od leta 2016 pa smo videli, da je več držav članic sprejelo oziroma da so uh, zelo zamujale z, z, z, z, z uživanjem družin oziroma da so zavračali takšno združevanje. Begunci in upravičenci do subsidijarne pomoči ter mladoletniki brez spremstva so vsi imeli pravico, da takoj zaprosijo za združitev za svojo nuklearno družino imeli so torej boljše pogoje kot običajni ne državljani EU, zato da bi lahko ostali tu dlje časa. Pravica do zožitve družine je nekaj, kar je bilo precej stabilnega v Evropi v zadnjem desetletju. Od leta 2016 naprej pa je več namembnih držav članic EU uvedlo začasne omejitve in pa boste se dejali, da je cilj tega to, da bi zmanjšali ali zaločevali z zaživanje družine ali pa da bi uh, torej ljudi odvračali od tega, da bi prihajali k njim. In temu nismo bili priča v preteklosti. Takšne omejitve smo videli v Avstriji, na Finskem, v Nemčiji, na Danskem in š- na Švedskem. Te omejitve so bile sprejete kot začasni ukrepi, vendar nekateri še vedno veljajo. Če tudi je sedaj roho posebno drugačnem položaju, mislim, da je pomembno za vas kot politične voditelje, da vidite, da treba zagotavljati izdruževanje družine v vseh državah članicah, ker je to urodje za vključevanje. Ko si ogledamo vključevanje družinskih članov, vidimo, da je to proces, ki traja. Vendar Eurostatove statistike kažejo, da po desetih ali več letih v državi večina družinskih članov dela. Eh, potrebne so odločene izboljšave pri podpori, ki je namenjena združenim eh, družinam. Recimo številni zakonci dobijo zelo splošne programe za integracijo, ki niso najbolj učinkoviti za njihovo vključitev v trg dela. Vendar države članice ne izboljšujejo svojih programov za vključevanje zakoncev. Podpora, ki je na voljo za otroke, v izobraževalnem sistemu se prav tako ni bistveno izboljšalo v zadnjih nekaj letih. Izobraževalni sistemi lepočasi izvajajo ciljeno podporo, ki jo ti otroci potrebujejo. Pomembno je, da indikacijske politike in postopki se izboljšajo tako za zakonce, kot tudi za otroke, ki se združijo v družino. No, na to se nismo najbolj osredotočali. Večina politik se je osredotočala eh, na zavlačevanje ali zavračanje združevanja družin. In te zamude spodkopavajo postopek integracije in vključevanja tako za sponzorja, ki trpi in ki psihološko trpi zaradi tega pa tudi za njihove zakonce in otroke. Kajti te omejitve zavlačujejo proces integracije. OECD-va študija PISA je pokazala, da vsako leto, ki ga otroci iz držav v razvoju preživijo v teh državah, Eh, slabo vpliva na to, kako se bodo naučili jezika države gostiteljice in kako bodo napredovali v šoli. To je seveda preprosto razumljivo. Dlje časa, ko ljudje ostanejo v svoji državi izvora, manj časa imajo, da bi bili izpostavljeni našim program za vključevanje. Torej, otroci pridejo eh, starejši in imajo manj časa za to podporo. In mislim, da enako velja tudi za zakonce, ki potem zamujajo tudi pri jezikovnem vključevanju in eh, vključevanju na trg dela. In s tem spodkopavamo uh, možnosti integracije, s tem, ko zavlačujemo združitev družine. To je področje, ki se že regulira z zakonodajo EU, direktivo. O, združitev družine 2003-86, tudi vse konvencije človekove pravice jih to ureja in Evropska socialna listina. Sodna praksa sodišča EU je pokazala, da združevanje družine, da je cilj direktive združevanja družine to, da se omogoča družinsko življenje in da se spodbuja združevanje družin. Na osnovi te sodne prakse vsaka združitev, druži, vsaka Vsako pravilo glede zaužitve družine mora biti učinkovito in sorazmerno. Zato mislim, da moramo znova premisliti o omejitvah glede eh, združevanja družin, ki so bili uh, sprejeti v času stiske in sedaj morate tudi pregledati politike združevanja družin, zato da bi olajšali hitro združevanje družin za zakonce. Uh, in otroke upravičenco mednarodne zaščite. Treba dati poudarek na razvoj učinkovitejših programov za vključevanje zakoncev in otrok. Če želite več vedeti o tej temi, potem bi vam priporočil, da si ogledate indeks uh, migracijskih politik in ogledate si tudi poročilo OECD-a iz 2017. Tudi tam je veliko informacij o spremembah politik. Preberite si priporočila Evropskega migracijskega foruma iz 2017. Tam se zlasti obravnava uh, združevanje družin. In priporočal bi vam tudi, da si ogledate delo Nilsa Muznika. Uh, Evropskega komisarja za človekove pravice pri svetu Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hadelston. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Kozepi iz Polskega sejma, ki nam bo predstavil perspektivo iz svoje države, Polske. Uh, vitam uh, Jestem pod wrażeniem. Hvala lepa. Impresioniran sem s to izmenjavo mnen, vendar bi pa tudi rad vam povedal, da na polskem pravimo, da ko gledamo eh, probleme v svojih državah članicah, pogosto uh, je lokalna perspektiva pomeni, da se ne zavedamo tega, kar se dogaja v drugih državah članicah. Ta izmenjava kaže, kaj počnemo v svojih državah članicah. Hvala kolegom iz Češke, Slovaške in Mačarske. Zdi se, da mi mislimo podobno. In še en splošni komentar. Države imajo svoje elite. In morajo vzeti zadevo v svoje roke, morajo prevzeti odgovornost za dediščino svojih držav. Včasih menim, da ne smemo nadomeščati nacionalnih organov in jim moramo postiti, da nacionalni organi rešujejo svoje težave. Pozivam vas, da je bolje, da izvažamo pomoč in podpiramo države, kjer se dogajajo težave, ne pa da uvažamo probleme in težave, ki lahko pomenijo potem težave na našem dvorišču. E, naj predstavim situacijo na polskem. V zadnjih eh, desetih letih se je Polska spremenila iz države emigrantov v državo imigracije. To je posledica uh, našega pristopa Evropske unije. Številni Poljaki so emigrirali v druge države članice. Hvala za vašo gostoljubnost. Hvala, da ste sprejeli naše rojake. Priznamo tudi kulturno dediščino naših rojakov, ki prihajajo v vaše države. Naša migranska eh, populacija je najhitreje raztoča v Evropski uniji. Imamo tudi imigrante z vzhoda, iz Ukrajine, Belorusije, Rusije, Gruzije, Armenije. In upravljamo poenostavljene postopke za to, da jim damo delovna dovoljenja z obdobje do šestih mesecev. in migranti lahko tudi za, prosijo za podaljšanje in delajo za, za do 12 mesecev. Ne bom sedaj šel v statistike, vendar eh, nam nekaj povejo. Leta 2016 je Polska eh, štiri leta zapored bila na drugem mestu, tako je za Združenim kraljestvom glede uh, števila delovnih dovoljenj, ki jih je zdala tujim delavcem. 56 tisoč. To vključuje tudi dolgoročne vizume. 17 odstotkov vseh vizumov v EU je bilo izdanih na Polskem. Kar zadeva delovna dovoljenja, smo na prvem mestu glede tega, koliko delovnih eh, dovoljenj smo izdali v Evropski uniji. Delovna dovoljenja izdajamo predvsem Ukrajincem. 17 odstotkov vseh delovnih dovoljen izdanih v Evropski uniji je bilo izdanih v, na polskem, okoli 500 tisoč eh, delovnih dovoljen smo izdali, Ukrajinci so to na prvem mestu, njim smo izdali največ dovoljen. Število migrantov, ki želi delo na polskem, je vedno večje in lahko uživajo poenostavljeni postopek, ki jim omogoča, da delajo 6 mesecev do 12 mesecev, odvisno od tega, kaj njihov delodajalec zapiše v vlogi torej delodajalec mora še naprej si želeti zaposlati tega migranta. Te podatke vam želim predstaviti zato, da lahko vidite delo, ki ga mi opravljamo. In zato, da vidite, da sprejemamo velike uh, količine migrantov iz srednje in vzhodne evropskih držav rad bi tudi. Predstavil nekaj splošnih tem. Recimo, migracijski postopki bi morali upoštevati različne dejavnike in tudi to, da nezakonite migracije lahko postanejo zakonite. Obstaja različne vrste migracij. In včasih so zadeve tudi nepredvidljive. In bilo bi dobro, če bi lahko upravljali migracijske tokove. Če govorimo o modri karti in o potrebah trga, moramo upoštevati tri pomembne zadeve. Najprej diagnoza. Ta diagnoza je različna v različnih državah članica, glede na socioekonomske pogoje v tej državi. Obstaja tudi različna pričakovanja glede tega. koga bi bili pripravljeni sprejeti. Zato bi veljalo proučiti odnos med državo izvora in ciljno državo. Kajti lahko se zgodi, da je nek migrant izobražen v svoji domači državi in potem zapusti to državo če recimo Polska ali Češka investirata v nekoga, potem pa druga država ima eh, korist od tega, je vprašanje, kako to sedaj kompenzirati, torej to naložbo. Če si gledamo zakonite migracije, bi to tudi veljalo proučiti. Ali se želimo pogovarjati le o želenih delovcih migrantih ali pa bi se pogovarjali tudi o drugih kategorijah migrantov in koliko so oni pripravljeni vstopiti v naš trg dela. In še zadnje vprašanje. dobro veste, da je ena ključnih težav v Evropski uniji položaj mladih generacij. Zato je treba, ko razmišljamo o trgu dela, razmišljati tudi o tem, trg dela se zmanjšuje. V številnih eh, državah članicah pa je tudi veliko brezposelnih mladih. Zato bi bilo priporočljivo, da se osredotočamo na mlade in da jim zagotovimo dobre priložnosti. In tu se postavlja vprašanje, kako se spopadati z dejstvom, da nekateri delavci imigranti ki jih potrebujemo na polskem, imajo druge veščine kot tiste, ki jih potrebujemo, ki jih potrebuje recimo na nizozemskem. Kako bomo potem, kako bomo pozaprav tekmovali potem za te delce imigrante? Um, Najlepša hvala, gospod Korzepa. Zdaj pa boste besedo dobili tisti poslanci, ki si želite predstaviti svoje stališče. Lepo vas prosim, da se držite dveh do treh minut časa za govor. Prav tako opominjam tiste, ki si želite danes pregovoriti, da izpolnite obrazce. Seveda, če želite govoriti v okviru te seje. Sodni sluge so vam na razpolago. Začeli bomo z gospodom Trčkom, ki je slovenski poslanec. Izvolite. No, Prosim, predstavite se. Izvolite. Uh, moj prispevek bo relativno kratek, pa vendarle mogoče sodi bolj v tisto prejšnjo sekcijo, pa vendarle eh, naj povem teh nekaj svojih misli. Zdaj, v Sloveniji je vlada, ki sicer ni moja vlada, to je leva vlada, jaz prihajam iz opozicije. Ne vam takoj na začetku povem, da je, kar se tiče odnosa Slovenije do migracij, en podatek, ki je relativno pomemben. Mi smo sprejeli leta 1994 kar 70 tisoč ljudi iz Bosne in Hercegovine, kar je takrat pomenilo 4 odstotke slovenske populacije kot celote. In nismo imeli kakih večjih zadržkov ali problemov. Tudi ti ljudje so bili ženske, starejši moški in otroci primerjajte to z migracijami, torej z migranti, ki so prišli v Evropo po balkanski poti 14 in 15, pa boste videli, da so to v glavnem mlajši moški in da tistih otrok, žensk in tako dalje več ali manj ni. Zdaj, vlada Republike Slovenije sodeluje v kvotah tako imenovanih, Eh, in eh, v okviru teh kvot seveda prihajajo k nam tudi migranti iz Grčije in Italije. Številke so male zaradi tega, ker je tudi naša država mala. Pa naj vam povem, da se je v zadnjem letu, torej v preteklem letu, število teh ljudi pri nas povečalo za 1300 odstotkov. Zdaj, naša vlada dobiva iz Brusla pohvale, Naš predsednik vlade se pogosto slika z gospodom Junkerjem in, in, in smo pohvaljeni, ampak jaz sem prepričan, da živimo v neki, neki zmoti. Zmoti, da stvari delujejo, pa v resnici ne delujejo. E, zakaj to trdim? Namreč pogledajte, velika večina ljudi, ki je na tak ali drugačen način prišla v Slovenijo, torej ali v obliki Eh, migracij ali pa smo jih v obliki kvot dobili v Slovenijo, je v Sloveniji seveda podala vlogo za azil, vlogo za mednarodno zaščito in ne boste verjeli, 80 odstotkov jih je v roku nekaj dni zapustilo Slovenijo. Zdaj živimo torej v nekem lažnem upanju, ne, da sistem kmot deluje, pa v resnici ne deluje. V resnici ne deluje, ker ti ljudje preprosto odidejo takoj po vdaji vloge, kaj šele, da bi čakali na rešitev take vloge. Torej, trdim, da sistem ne deluje dobro in da bi bilo potrebno seveda najti boljše in drugačne ter bolj učinkovite rešitve, ki jih vidim. Seveda v prvi vrsti, tako kot nekateri kolegi iz Češke, Mačarske, Slovaške in še nekateri drugi, Nekateri med vami so govorili o pomoči tistim državam, kjer nastanejo konfliktne situacije, ki povzročajo migracije. To je zagotovo ena od pomembnih stvari. Jasno in pa silno kontroliranje meja Evropske unije in seveda eh, s tem, jaz se ne bom strinjati s tistimi, ki razmišljate tako, da bi spremenili pravila, zato da bi, ilegal, torej, da bi ilegalne migracije postale legalne. Jaz mislim, da je treba najti drugačne rešitve, da je treba najti boljše rešitve, ki bodo v korist teh ljudi, na nek način tudi nesrečnih ljudi in ki bodo seveda tudi v korist eh, Evrope. Zdaj, kakšne so te rešitve, sem delno povedal, čas pa mi seveda onemogoča, da bi bil daljši. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predvidevam, da ste bili to vi, gospod Sogorenak. Gospod Trček pa bo dobil besedo nekoliko poznaje. Zdaj pa je na vrsti gospod Zaklin iz eh, Nemškega Bundesega. Žaklin je to. Hvala lepa. Pozdraviti moramo, da si prizadevamo za enako obravnavo ljudi po standardih ILO. In res je, držati bi se morali enakih pravil za vse. Ampak v Evropi to še vedno ni realnost in politično tudi to ni zaželeno, vsaj delno ne. Delavci v tovarnah za predelavo mesa so izpostavljeni neenakosti, naprimer, pa tudi na gradbiščih. In migrante se uporablja za to, da se zaposluje poceni delovno silo. Ljudje seveda to zamerijo. Negativni primer za to je Anglija in vedno večji rasizem proti Poljakom. Danes dopoldan smo slišali, da bi morali v zvezi z migracijami misliti predvsem na konkurenčnost Evrope. Sama zadeve vidim drugače. Zdaj govorimo o modrem kartonu in govorimo o tem, da naj bi znižali bruto plače. A ne bo to vodilo do dodatnega dumpinga plač in konkurence na področju plač? To bo vodilo do izkoriščanja, do revščine in do bega možganov. Revnim državam bomo tako jemali kvalificirano delovno silo. Mislim, da bi morali imeti odgovorno politiko in odgovorno bi morali ravnati tudi do držav iz katerih ti ljudje prihajajo. Mislim, da bi morali pomagati revnim državam. Zato se sprašujem, na kak način bomo prispevali k temu, da ne bomo jemali kvalificirane delovne sile revnim državam. Prihajam iz levice, zato mislim, da ne bi smeli ločevati ljudi na koristne in nekoristne, glede na to, koliko lahko prispevajo gospodarstvo pa še združevanje družin. V nemškem parlamentu govorimo o tem, kar zadeva združevanje družin in levica je mnenja, da je to pomemben sestavni del integracije, to bi morali pozdraviti. Bodoča koalicija je drugačnega mnenja in mi kot levica menimo, da bi morali imeti dobro integracijo in da bi se morali boriti za pravno državo in za humanost. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa kolega iz skupine ELS, Mikal Boni. Govoril bom polsko. Spoštovane gospe in gospodje, najlepša hvala za to, da ste organizirali današnjo sejo. Želel bi podpreti to, kar je povedal poslanec iz polskega parlamenta, gospod, gospod Kožempa. Mislim, da je bila njegova argumentacija razumna v smislu pravega pristopa glede zakonitih migracij. Na polskem je situacija takšna, da k nam prihaja veliko Ukrajincev, ki pri nas delajo zakonito. Leta 2017 se je sprostil vizumski sistem za Ukrajince, tako da so lahko potovali po celotni Evropski uniji. Takrat so se pojavili strahovi, da bodo Ukrajinci zapustili Polsko. Po devetih mesecih se ni zgodilo, da bi Ukrajinci zapustili našo državo in odpovali, odpotovali v Nemčijo. Zavedna migracijska politika usmerjena na sosedske države je bistvenega pomena za trg dela. Edino, kar bi si lahko še želeli, je to, da bi vsaki posamezni državi članici poleg obstoječih poenostavljenih postopkov zagotovili še več poenostavitev. Kolikor vem, trenutno že potekajo določeni procesi vključevanja integracije in to je pomembno. Še posebej zaradi otrok, ki potrebujejo integracijo. Otroci prihajajo z svojimi starši. Pomembno za njih je, da se lahko hitro vključijo v šolski proces, da ne izgubijo potrebne izobrazbe. Moje izkušnje z ukrajinskimi migranti so zelo dobre. Ukrajinski otroci se dobro vključujejo v polske šole, imajo prijatelje, sošolce in tako dalje. Polska je torej dober praktični primer gradnje nove integracijske politike kako naj se odpremo migracijam. In veselime, ko je gospod Kožepa omenil, da dobro upravljamo migracijske politike in da migrante v tem smislu ločujemo od premjera beguncov. Moje osebno mnenje je, da v številnih državah članicah begunci postanejo zakoniti migranti. Vključi se jih v trg dela, pridobijo nova znanja in tako dalje. To je sicer druga tema, ampak lahko pokažemo dober razgled, če poskrbimo za široko izvajanje migracijske politike. Na tisoče migrantov dela na polskem. Polski poslanec je omenil tudi procese, ki so seveda pomembni. Vsi socialni partnerji morajo biti vključeni v te procese in to vključuje tudi nevladne organizacije. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo gospod Trček, Slovenija. Izvolite. Ok, thank you, thank you very much. Uh, I will continue in Slovenian language. Uh, prvotno sem mislil govoriti uh, pri naslednji točki, ampak v redu. Uh, glejte, uh, jaz nisem uh, karierni politik, v politiko sem bolj padel, zadnja tri leta pa še nekaj uh, spremljam to zgodbo zelo intenzivno. Uh, In eh, kaj se mi tukaj pogovarjamo danes, pa tudi v kakih eh, predhodnih srečanjih, eh, a veste, ključni fokus, ključno vprašanje migracij, begunstva je vprašanje politične ekonomije. Je politično-ekonomsko vprašanje. Glejte, če si že pogledamo, koliko BDP-ja dajo Švedska, Nemčija pa Avstrija za integracijo, ne, Švedi dajo 2,7 krat več kot Nemci in 3,6-krat več kot Avstrici. Skratka, v srček je to vprašanje delitve, razdelitve blaginje. Ne? A bomo za ta izziv dal nekaj promilov, ali bomo za to dal 2%, če hočete. E, še bolj je ta zadeva problematična, ko si pogledamo, a veste, ni le pravica do dela, so tudi pravice, ki izhajajo iz dela. In zdaj mu se ponavlja, kar ponavadi vedno rečem, in tle v Bruslu in kje druge. E, celi niz sektorjev gospodarskih je prepleten s trgovino z ljudmi. Ne zgolj prostitucija, kriminal, droge v ožem smislu, agrokultura, housing help, eh, gradbeništvo in, in še bi lahko nadaljeval. Ne. In mi smo formalno uh, ustavne pravne demokracije, kjer se na teh področjih krši ta uh, ustavna pravnost in tle se mi zdi tudi, da je neka eh, srčika problema. Ne. A veste, in pol populistični politiki bi rekli, gledajte vi v Sloveniji, Poljski, kjerkoli, ki imate slabe plače, uh, eh, zato so krivi migranti. Ne, a veste, kako človek postane ilegalen migrant? Ne. Noben od nas ni v izhodišču ilegalen. Ilegalen postaneš zaradi napačnih in slabih politik in neodgovornih politik in koruptivnih politik. In gospodje, mi smo politiki, hvala za besedo. Uh, Najlepša hvala. Gospod Majer iz Nemčije. Hvala lepo, gospod predsedajoča, kolegice in kolegi, naprej kar zadeva združevanje družin. Petsto štirinajst oseb je v Nemčiji, ki imajo pravico do združevanja v Nemčiji to obveznost bomo seveda spoštovali, ampak združevanje družin do 16. marca smo ustavili izvajanje te politike, smo v skladu z velikim delom evropskih eh, držav. Dvesto oseminšestdeset tisoč ljudi si zasluži zaščito v Nemčiji trenutno in za te ljudi upamo, da se bodo nekoč vrnili nazaj, ko se bo konflikt v njihovih državah končal. Po mojem mnenju, integracija ni prioritetna tema. Sam sem član CDU-CSU in mislim, da bi morali združevanje družin ustaviti tudi po 16. marcu, ravno iz tega razloga, namreč največ 12 tisoč ljudi na leto naj bi to pravilo eh, vključevalo, torej največ 12 tisoč ljudi na leto naj bi imelo to možnost. To se mi zdi zelo humanitarno in sočutno. Še nekaj stavkov v zvezi z zakonitimi imigracijami. Zdi se mi, da vedno znova delamo isto napako. Po eni strani govorimo o humanitarnih migracijah, to vedno povezujemo z drugim delom migracij, to so delovne migracije. In po ZDA so Nemčija država z največjim tokom zakonitih migrantov na svetu. Zato sem prepričan, da mora Evropska unija paziti, da ne bomo preveč poenotili pravil, kar zadeva migracije delavcev. Mislim, da bomo tukaj šli predaleč, kajti v Evropski uniji imamo 28 različnih trgov dela. In tudi zahteve teh trgov dela so različne. Zato lepo prosim za razumevanje kot nacionalni poslanci iz CDU-CSU ustrajamo pri tem, da morajo nacionalne pristojnosti ostati nedotaknjene, kar zadeva dostop do nacionalnih trgov dela. V Nemčiji gospodarstvu gre dobro, dosegli smo skoraj polno zaposlenost v številnih delih države in zavedamo se, da je po drugih delih Evrope drugače. Zato moramo upoštevati, da imamo zelo heterogen trg dela v Evropi in eno univerzalno pravilo ne bo dobro za 28 različnih gospodarstv in 28 različnih trgov dela. Hvala. Gospod Palic Grči. Palic Grči. Ja. Najlepše. Hvala. Želel bi govoriti le o ponovni združitvi družine, čisto na kratko. Spoštovanje pravice do ponovne združitve družine. To zahteva dopolnilne ukrepe tako na hotspotih kot tudi pri integraciji poznaje zdi pa se, da je družina nekako kar zamrznjena v tem postopku in to za nedoločen čas. Te osebe se pogosto sploh nočejo naučiti jezika, države gostiteljice nimajo nobene žele potem, da bi se izobraževali v nacionalnem sistemu, da bi se integrirali. Edino, kar si želijo, je ponovna združitev družine, to, da najdejo svoje. In vplivi na duševno zdravje so lahko katastrofalni zaradi tega. Ljudje imajo čutek, da se ne morejo integrirati. No, tisti, ki pa sploh nimajo možnosti, da bi se ponovno združili svojo družino, so pogosto prisiljeni v drastične, tragične ukrepe. Številni tisti, ki so zaprosili za ponovno združitev z družino, pa jim ni bilo ugodeno, so sprožili celo gladovne stavke. In razlog za te težave je Evropska unija, ni država članica, gostiteljica oziroma sprejema tista, ki bi bila odgovorna za to. Evropska unija je kriva za to. Razumem to, kar je povedal nemški kolega, razumem probleme, s katerimi se soočajo države članice vstopa, pa tudi tiste države članice, kjer prihaja do ponovne združitve družine. To je nek pomemben delež migrantov, ki jih moramo obravnavati in mislim, da bi morali to tukaj bolje ukrepati in poskrbeti za hitro združevanje družine. Hvala. Najlepša hvala, gospod Jurek. Dziękuję bardzo. Najlepsza chwała. Mislim, da je ta razprava zelo pomembna. Dobro je, da se pogovarjamo z nacionalnimi poslanci tudi o vprašanju ponovne združitve družine. Pri tej temi bi vas upozoril na eno dejstvo. Pred 15 leti so migracije v Francijo večinoma predstavljale migracije iz juga Evrope. iz juga ali pa iz vzhoda Evrope. Danes pa gre za migracijske tokove, ki so večinoma iz bližnjega vzhoda, Severne Afrike. In ne smemo pozabiti na to, da na poti od Moroka do Indonezije obstaja cel pas držav, ki si čisto različno razlagajo pojem družine in to je zapisano tudi v njihove ustave. Nekatere države dopuščajo naprimer poligamijo. In ponovna združitev družine v tem primeru pomeni nekaj čisto drugega. To pomeni, da je treba sprejeti otroke in družinske člane, ki jih je lahko veliko več. Nadzor nad mejami je upravičen, pa tudi zakonit. Če takšen nadzor ne bi bil zakonit, bi se morali verjetno na nek način maščevati tudi združenim državam, saj združene države omejujejo prosti dostop nekaterim evropskim državljanom. Ko je prišlo do velike razširitve, takrat je bila v Nemčiji na oblasti levica, Nemčija ni bila med tistimi državami članicami, ki bi imela takšno politiko prostega vstopa, tako kot v Združenem kraljestvu, naprimer, takrat. Začita me, ja, in pa obramba socialne kohezije, to popolnoma upravičeno. Če smo odprti za čisto vse migracijske tokove izven ki prihajajo izven Evropske unije. Mislim, da je lahko tudi, škod, tudi škodljivo, sploh če bomo nezakoniti status spremenili v zakoniti status migrantov. Moramo se pogovarjati zato, da bomo lahko bolje opredelili migracijske tokove, obenem pa je treba obraniti tudi suverenost držav in pa njihove vrednote. Šele potem bo takšna razprava imela določeno težo. Ponovno združitev družine mora dopuščati, možnost, da si skladno s svojim pravnim redom tolmačimo pojem družine na svoj način. Pri nas imamo monogamno opredelitev družine in tukaj gre za popolnoma drugačno situacijo kot v Afriki, naprimer. Hvala, gospod Jurek. Gospod Kalogeropoulos, najlepša hvala, predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje, nacionalni poslanci, evropski poslanci. Zahvaljujem se predsedstvu, da je povabilo tudi predstavnike regionalnih in lokalnih oblasti. To je zelo pomembno. V zadnjih letih je Evropska unija sprejela precejšno število beguncev, ki so prišli iz Bližnjega vzhoda in iz Afrike. Ti ljudje so se začeli naseljevati v državah članicah Evropske unije. Posledično je bilo potrebno zagotoviti tudi čim hitrejšo integracijo v državah gostiteljic, pa tudi vključitev na trg dela. To je bila prioriteta prvi korak na poti integracije je čim hitrejša obravnava prošen za azil. Treba je ugotoviti ekonomski status prosilca in ugotoviti, ali gre za begunca ali ne. Potem pa moramo za begunce poiskati tudi določeno pot za gospodarsko integracijo, mu najti zaposlitev. Tukaj gre za dve poti, ki se dopolnjujeta dostop do trga dela ne bo mogoč, če ne bomo imeli nekakšnega strukturiranega sistematičnega programa. Najti je treba tudi zaposlitev, ki bodo ustrezne za usposobljenost in znanje migrantov. Priznavanje teh sprednosti je tako v interesu migrantov kot držav. Gostiteljic. Pomembno je, da se lahko migranti čimprej aklimatizirajo, vključijo v družbo gostiteljico, se naučijo jezika in tako dalje. Potem pa morajo tudi najti delovno mesto, to je prav gotovo prvi korak, če želimo na učinkovit način izboljšati situacijo. Tako migranti kot begunci so odvisni od pomoči in ne morejo se vključiti v lokalno družbo, če se ne morejo zaposliti le tako se lahko vključijo v lokalno prebivalstvo. Prav tako je zelo pomemben dostop otrok do izobraževalnih sistemov. Vsi begunci pa morajo imeti dostop tudi do zdravstvene oskrbe. Obenem morajo imeti možnost pridobiti tudi dostojno nastanitev. upoštevati je treba obenem tudi specifike držav članic. Tako kot so že povedali nekateri poslanci, treba je upoštevati nacionalne karakteristike, jezikovne značilnosti, kulturne značilnosti in tako dalje. Integracija migrantov se mora izvajati v kontekstu posamezne države. Lokalni pristojni organi so prvi, ki sprejmejo begunce in migrante, zato bi morali biti v osrednji vlogi. Ravno oni zagotavljajo, naprimer, dostop do zdravstvenih storitev, oni poskrbijo za integracijo v družbo. Lokalni organi so torej tisti, ki na terenu dejansko poskrbijo za tudi poklicno integracijo ter gospodarsko integracijo beguncov. Migracijska politika ne more uspeti, če ne upoštevamo regionalnih in lokalnih pristojnih organov. Občine in regije so že dolga leta tiste glavne instance, ki urejajo integracijo migrantov. Regionalnim pristojnim organom, moramo torej dati ustrezno vlogo in tudi zmožnosti, da se lotijo te problematike. Gospa predsedovča, potrebujemo sodelovanje med nevladnimi organizacijami in pa regionalnimi in lokalnimi skupnostmi. Le na ta način bomo lahko na znaten način izboljšali stvari. obenem je treba ugotoviti, kje lahko pridobimo sredstva, zakaj se ta sredstva porabljajo in tako dalje. Župani iz Egejske regije naprimer potrebujejo več sredstev za to, da lahko azilni postopek izpeljajo v dveh mesecih. Žarične točke seveda upravljajo zelo pomembno delo. Moj kolega iz Egejskega morja je govoril o žarični točki na Lesbosu, kjer so številke migrantov dobesedno eksplodirale. Lokalni in regionalni pristojni organi menijo, da če se boste vi tukaj držali svojih obljub in zavez, potem populisti prav gotovo ne bodo prevladali. in potem tudi populisti ne bodo širili strahu pred migranti. Mislim, da mora Evropa v osrede svoje politike postaviti ravno svojo kulturo. Najlepša hvala. Jean Lambert, izvolim. Najlepša hvala. Predsedujoča, mislim, da je to zelo zanimiva razprava. Well as... Govorila bom v imenu odbora EMPL, pa tudi odbora Libe na Evropskem parlamentu. O delovnih migracijah govorimo na nekoliko drugačen način kot o zaposlovanju. Sporočilo, ki se pojavlja po celotni Evropski uniji, pa tudi v različnih državah članicah, je naslednje, da so ljudje za nekaj časa dobrodošli, ampak v kratkem roku pa si želimo, da bi šli naprej. Za delodajalce pa to ni dobro. Želijo si ljudi, ki bodo prišli, bodo ostali, se razvijali in prispevali svoje spretnosti. In v globaliziranem svetu vemo, da je EU del globalne migracije. Glavno vprašanje za nas trenutno je, kako privabiti čim več talenta visoko usposobljenih v Evropsko unijo. Sklicevali ste se že na sistem modre karte in tukaj se moramo pogovoriti tudi o vidiku ponovne združitve družine. Uh, prihajajo partnerji, soprogi in soproge, ki želijo delati, niso več zadovoljni s tem, da bi le obtičali doma, sedeli doma. V različnih državah seveda obstajajo tudi različne definicije družin. Zanima me torej, kako se bomo tega lotili in vemo, kaj pričakujemo od ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo, ampak zdaj imam naslednje vprašanje. Kaj lahko mi ponudimo, če že bomo postali nekaj privlačnega tako kot je o tem govorilo estonsko predsedstvo. Ni dovolj, da enostavno odpremo vrata, moramo tudi izreči toplo dobrodošlico. Kaj lahko ponudimo tem ljudem, tem visoko usposobljenim, talentiranim ljudem, da si bodo želeli priti v Evropo, glede na to, da slišijo, kako govorimo o migracijah. Ali smo za njih privlačni? Hvala. Hvala, Jean, Marie Kristin. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sama sem članica odbora Libe in AFET ter odbora za človekove pravice. To vprašanje me vselej zanima, ga pa moramo malo obravnavati v zgodovinskem in geografskem kontekstu. Ko poslušam te različne pripombe, se mi zdi, da ne govorimo vedno o istem pojmu, da govorimo o migrantih, Prvo, kar sem želela povedati, pri teh statistikah se ne zavedamo, da polovica migracij poteka znotraj Evropske unije, po celotni Evropski uniji. In to je ena od velikih priložnosti Evropske unije. Vse to, kar govorimo o šengenski reformi, bi pravzaprav lahko ogrozilo načelo prostega gibanja, od česar imajo korist vse vzhodne in južne evropske države. kaj sem želel povedati, govorimo o migrantih. Države članice, tiste, ki imajo ustrezne pristojnosti znotraj Evropske unije, izdajo več kot 3, milijonov, 3 milijone dovoljen za prebivanje vsako leto. Nimam več pred očmi natančnih številk. Prejšnje leto 3 milijone 400 tisoč. Nimam pa še številk za leto 2017. Oziroma, eh, to je bilo za leto 2016, imam pa številke za leto 2017. Leto 2012 so bile te številke sicer niže. Drugo, kar je pomembno, je, da se države članice obnašajo na zelo različne načine, ko gre za obravnavo teh eh, dovoljen za prebivanje. Tukaj gre za neko zakonito ureditev. Združeno kraljestvo vsako leto izda 800 tisoč dovoljen za prebivanje. Tako prebivalcem, ki se premikajo znotraj Evropske unije, kot tudi američanom, kitajcem in tako dalje. Največ dovoljen izdajo znotraj Evropske unije, sicer na celini Poljaki. In to so delovna dovoljenja, na osnovi katerih lahko Ukrajinci prihajajo delati v Evropsko unijo. Obstaja torej določena gospodarska migracija proti Evropski uniji. Me pa preseneča, da obstaja tako velike razlike v politiki držav članic, ko gre za državljane tretjih držav. Situacija se razlikuje. Francozi ponovadi smo bolj zazrti proti nekdanjim kolonialnim eh, državam, naprimer Združeno kraljestvo, tja prihajajo ljudje iz Commonwealtha, na Polsko prihajajo Ukrajinci in tako dalje. Ne moramo torej kar tako poenotiti, poenotiti predpisov, ampak moramo gledati na situacijo na globalen način in korektno govoriti o teh stvarih. Moramo predstaviti jasne številke, jasne statistike. Presentljivo je to, da ko govorimo o migrantih, čudno razlikujemo med begunci in pa gospodarskimi migranti to razlikovanje ni smiselno, seveda obstajajo gospodarski migranti, ampak v nekaterih državah pač ni mogoče delovati na drugačen način, če želite priti v Evropsko unijo. Če si želimo zagotoviti nekakšno doslednost tudi v smislu sproščanja vizumskih sistemov, potem prav gotovo ne bo najti kar tako rešitve na prvi pogled. Hvala. Hvala, gospod Vojt, za zelo kratek komentar. Potem bomo šli naprej. Izvolite. Ja, danke, vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo zanimivo je, da Lahko danes eh, vidimo, kakšne so razlike med državami članicami v Evropi. Nekatere ne ločujejo med integracijo in begunci, to smo danes jasno slišali. Nekateri želijo begunce čimprej integrirati, jih naučiti jezika, jih vključiti v gospodarstvo in res je, Ženevska konvencija pravi, da če ni več razloga za beg, potem bi lahko ljudi poslali nazaj domov. Sprašujem se, zakaj je potem integracija tako potrebna. Države zunaj Evrope očitno znajo ločevati med eh, integracijo in begunci. Ampak v Evropski uniji zato ne ločujemo dovolj med voljnimi in tisti, ki na to niso pripravljeni. Kaj pa tisti, ki se ne želijo integrirati? Upoštevati je treba tudi versko pripadnost in kulturni krok. Mislim, da je Poljska na pravi poti, kaj ti Ukrajinci spadajo v krščansko kulturo in v našo sredo. In konec koncev. Pač zdaj žanjemo tisto, kar so zahodne kolonialne sile stoletja sejale, ampak to bi bila zgodba za kdaj drugič. Gospa Kulte, izvolite, potem pa bomo nadaljevali. Hvala. To je bila zelo zanimiva razprava, veliko povratnih informacij, veliko komentarjev. Poskušala se bom na kratko odzvati na nekatere, drugače bi bila predolga. Pogosto smo slišali, da moramo ločevati med bogunci in migranti. V okviru mednarodnega prava gre za različne obveznosti, ki iz tega izhajajo. Pri beguncih gre za humanitarno vprašanje. To so ljudje, ki bežijo iz svoje države, zato ker je v tej državi konflikt ali ker tam bije vojna. Zadnji govornik je povedal, da to spada v okvir Ženevske konvencije. UNHCR bdi nad tem. Migranti so drugačna kategorija. Zato se zdaj to ločuje tudi na ravni OZN. Mislim, da ste danes dopoledne slišali več o dveh paktih, ki jih pripravljajo pri OZN. Gre za migrante in za begunce. Zato, da bomo lahko ločevali med tema dvema vprašanjama. Kakor sem povedala v predstavitvi, bi migracije morali povezati s potrebami na trgu. In s tem se vračamo k tej točki, na katero ste opozorili številni. Gre za vprašanje harmonizirati ali ne politiko na ravni EU. Moj argument, moj argument je naslednji. To moramo povezati z potrebami na trgu dela. Če si pogledamo, kakšne so zadnje izkušnje in če se poskusimo ozreti v prihodnost, potem lahko vidimo, da bi ločevanje med begunci in migranti lahko na nekaterih točkah postalo nekoliko problematično generalni sekretar OZN v svojem zadnjem poročilu govori o tem, ampak vedno znova in vedno bolj se pojavljajo situacije, ko morajo ljudje bežati iz svoje države, ampak ne nujno zaradi vojne, ampak preprosto zato, ker so razmere tam tako nevzdržne, da morajo pobegniti. V kontekstu OZN se pogosto govori tudi o podnebnih beguncih. Naprimer, v podsaharske Afriki, ljudje živijo od zemlje. V podsaharske Afriki se zemlja pogosto posuši, zato morajo ljudje preprosto stran. To so razprave za prihodnost, trenutno so pravna vprašanja rešena, ampak mislim, da bomo morali kmalo govoriti o vprašanju tako imenovano nasilno razseljenih ljudi. V zvezi s tem se želim navezati na besede nemškega kolega, da moramo podpreti države izvora in da moramo rešiti vzroke za migracije. Številni bežijo iz držav, ker pač iščejo boljše priložnosti, ker nimajo ustreznih priložnosti za delo doma in iščejo lepšo prihodnost. Zaradi tega bomo seveda morali nasloviti te vire ali razloge za migracije zato da ljudje ne bodo bežali več iz revščine. Ne bom šla v podrobnosti, veliko projektov izvajamo v Afriki in v arabskem svetu, zato da bi oblikovali dostojno okolje za delo. Povem vam lahko le, da delamo na tem. Bek možgano, to je ključno vprašanje, kajte v državi, v razvoju, razvoja ne bo, če ni kvalificirane delovne sile. To še posebej velja za zdravstveni sektor. V nekaterih afriških državah preprosto ni medicinskih sester ali zdravnikov, zato ker vsi delajo v Evropi. To je vprašanje, ki ga moramo rešiti. Spet, predolgo bi trajalo, da vam vse to razložim, ampak kar nekaj izkušenj imamo na tem področju. Beg možganov poskušamo spremeniti v prihod možganov, zato da bi obe državi imeli kaj od tega, torej država izvora in tudi država destinacije. Tretja točka. Nekateri ste omenjali trgovanje z ljudmi, hvala. V Evropi je to realnost. Menimo, da trgovanja z ljudmi, prisilnega dela in izkoriščenja delavcev v Evropi ni. No, povem vam lahko, da to ne drži. V mednarodni organizaciji za delo imamo veliko poročil na to temo in to je iz prav vseh držav članic, zato moramo proti temu nekaj storiti, prav tako se pojavlja tveganje za izkoriščanje delavcev in zavedamo se, da so delavci migranti še posebej ranljivi in izpostavljeni izkoriščanju na delovnem mestu. O tem lahko še govorimo tudi kasneje. Zagotoviti moramo enako obravnavo. Strinjam se, vedno se to ne dogaja, ampak to je ključnega pomena. Tudi institucije na trgu delo morajo biti bolj vključene. Sindikati, organizacije delodajalcev, inšpektori, vsi morajo poskrbeti, da te oblike neformalnosti ne bo več. Sektorje, ki so izpostavljeni, sem omenila prej. In še zadnji komentar v zvezi s tem, kar smo slišali od Jean Lambert, torej kaj lahko ponudimo nadarjenim ljudem, ki prihajajo v Evropo. Če vam odgovorim širše, vam lahko povem, da lahko nadarjenim, kvalificiranim in manj kvalificiranim delavcem vsem nekaj ponudimo. Če želimo, da bodo ti ljudje prispevali k gospodarstvu, če želimo, da bodo ti ljudje prispevali k gospodarstvu, da bo bolj konkurenčno, potem moramo vlagati v njih, vlagati moramo v izobraževanje. In poudarjam, ne gre za stroške, gre za naložbe. To bi morale storiti oblasti, zato da poskrbimo, da bodo dejansko ljudje lahko prispevali gospodarstvo. Seveda, proračunske posledice bodo, to je jasno, zadeva ni brezplačna. Ne gre za to, da bomo ljudi preprosto vzeli in jih uporabili za svoje gospodarstvo. Ne. Vlagati bomo morali v izobraževanje in usposabljanje. Tukaj pa bom končala. Najlepša hvala. Hvala. Združevanje družin pogosto ni dobro razumljeno. Vi ste voditelji v javni razpravi in vi morate biti dobro obveščeni, zato da boste vedeli, o čem govorite, ko govorite o združevanju družin in da boste vedeli, kakšni so integracijski procesi, ki se tukaj odvijajo. Veliko smo slišali o številkah, ampak te številke ne pomenijo vedno enako. Razumeti morate, da je združevanje družin najboljši možni kanal, ki ga imamo na voljo za varno in zakonito zagotavljanje migracij. Veliko držav pripravlja nove scheme, nove oblike preselitev, nove štipendije in tako naprej in številne scheme se zdaj tudi izvajajo. Ampak združevanje družin zakoncem in otrokom omogoča, da se spet preselijo v isto bivališče kot tista oseba, ki se je spustila v nevarno pot v Evropo. Zagotovimo jim lahko varno šolanje in lokalne oblasti se lahko dobro pripravijo na to v času obdelave vloge. V primerjavi z spontanimi prihodi in uh, sistemom premestitev v EU niso ustrezne. Tisti, ki lahko prinesejo oziroma pripeljejo svoje družinske člane seboj, bodo tam ostali dlje. In raziskave pri migranti kažejo, da je dolgotrajna naselitev migrantov nekaj, kar prispeva k sprejetju in sprejemanju v javnosti po mojem mnenju, združevanje družin ni največji faktor privlaka, je pa faktor pri odlaganju sekundarnih gibanj. Čas je, da pogledamo resnici v oči, razumeti moramo, kaj se dogaja v postopkih integracije in mislim, da moramo vedeti, da svet je takšen, kot je. Poprečen konflikt traja več kot 15 let zdaj. To ni začasna realnost. V Nemčiji je večina prejemnikov subsidijarne zaščite dobila pritožbo in dobijo tudi status begunca. Zato mislim, da je čas, da kritično pogledamo politike združevanja družin in da dojamemo, da je potem družinsko življenje za nekatere ljudi mogoče, tako da jim ni treba več potovati nazaj v konfliktna območja samo zato, da vidijo svoje družinske člane. Na mesto zgornjih meja bi morali imeti ustrezna pravila, in zadeve ocenjevati po posameznih primerjih. Če želite vedeti več o tem, kako bi lahko politike o združevanju družin delovale bolje, predlagam, da govorite z svojimi verskimi skupnostmi in skupnostmi, ki zagotavljajo združevanje družin, kajti te organizacije vedo veliko o tem, kako podpirati družine in običajno tudi zelo podpirajo združevanje družin. Če bi lahko vedeli več, kako lahko izboljšate politike integracije za zakonce in odrasle. Predlagam, da spregovorite za OECD, UNHCR, Evropsko komisijo in predvsem predlagam, da govorite z omrežjem Sirius v zvezi z integracijo otrok. Oni se specializirajo prav za to temo. Mislim, da ni treba govoriti o spremembi pravil v Evropi, mislim pa, da bi morali zakonodajo bolje izvajati in da bi morali zagotoviti boljšo podporo za integracijo strani institucije EU, seveda pa morajo za izvajanje v praksi poskrbeti lokalne oblasti in države članice. Hvala lepa, hvala objema, hvala kolegicam in kolegom in predstavnikom iz nacionalnih parlamentov, ki so spregovorili. Samo da še samo kaj dodam, pozivam vas, da upoštevate, da je komisija sprožila tako imenovan pregled ali pregled stanja v zvezi s to zakonodajo, ugotavljamo, kako se izvaja zakonodaja, ki je v veljavi včasih že več kot desetletje. Na komisijo bomo pritisnili zato, da bodo še več pozornosti namenili temu in pregledu po pravnih poteh in zakonitih možnostih. Bomo zdaj obravnavali temo, kako bi lahko ljudi, ki pridejo v nove skupnosti, kar najbolje integrirali. Besedo bom zdaj dala Jean Lambert, ona je odlična kolegica, ona je poročevalka v odboru za zaposlovanje v zvezi z modrim kartonom, aktivna je tudi v odboru Libe, dolgo je že v parlamentu in prav gotovo boste uživali tudi v naslednjem delu konference. Hvala. Uh, Gospe in gospodje, predlagam, da začnemo. Ne želimo prekoračiti predvidenega časa, zato ker vem, da vas čakajo letala, vlaki in tako naprej. Kolegica Roberta Mecola je povedala pravilno, jaz sem Jean Lambert, v parlamentu sem že kar nekaj let. In kakor sem povedala, ko sem se oglasila, sem članica odbora za zaposlovanje in odbora za civilne svoboščine. Mislim, da nas čaka zanimiva tema. Govorili bomo o integraciji, o priložnostih in izzivih. Posvečali se bomo integraciji državljanov tretjih držav, ki zakonito bivajo v EU, ne glede na njihov status, ne glede na to, ali so begunci ali ekonomski migranti. Ta tema je še toliko bolj primerna za razpravo z nacionalnimi parlamenti, kajti pristojnosti se delijo med različne ravni v zvezi s tem. Evropska unija je pristojna za to, da podpira ukrepe držav članic, in zato, da podpira praktične ukrepe na ravni držav članic, ukrepe pa se izvajajo na lokalni in regionalni ravni. Kako bomo organizirali ta krok? Najprej bomo prisluhnili podatkom in najnovejšim ugotovitvam. To bo predstavitev na osnovi študij OECD in Agencije za temeljne pravice. Gospod Libik in gospod Pablok bosta to predstavila, potem pa bomo slišali tudi konkretne izkušnje glede zaposlovanja beguncev. Slišali bomo nemškega podjetnika, ki ima tudi sam migracijsko ozadje. Na to bomo prisluhnili. poslanki iz portugalskega parlamenta. Temu pa bo sledil Dimitrios Kargolopoulos. On bo predstavil perspektivo lokalne oblasti z vidika odbora regije. Potem pa bomo imeli čas za razpravo. Preden začnemo, pa vas opozarjam, da je formula še vedno enaka glede razprave. Najprej bosta besedo dobila dva predstavnika nacionalnih parlamentov, potem pa en evropski poslanec dokler ne bo seznam govornikov izčrpan. Dve minuti ima vsak. Tisti, ki se želite oglasiti, lepo prosim, da izpolnite obrazec, zato da zaprosite za besedo. Prosim, da teh kartončkov potem predložite sekretarjato. Da, modr je karton tokrat. Govorniki boste dobili besedo v vrstnem redu, v katerem boste oddali svoje kartone. Poslanci iz Evropskega parlamenta boste lahko samo dvignili roko. Poskusili bomo biti strogi z časom za govor, zato da boste vsi dobili besedo. Vsaj dve minuti boste dobili. No, to je pa res. Eh, zelo široko grudno. V parlamentu nas običajno prej odrežejo razen, če predseduješ, potem lahko nakladaš na dolgo in široko, kar počnem zdaj jaz. Zdaj pa gospod Libih, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala sekretarjatu Libe za to, da ste nas povabili sem, da predstavimo svoje delo. Posvetil se bom vidikom trga dela, glede integracij, kajti integracija v trg dela je tisto najbolj pomembno, kar je treba izvesti tako, kot je treba, zato da bi bili vključeni v družbo. Tudi ankete med begunci kažejo prav to. Vsi si želijo, da bi bili neodvisni, da ne bi bili več odvisni od socialnih prejemkov. To je nekaj ugotovitev iz modela, ki smo ga izvajali v vseh državah članicah. To je bilo pred begunsko krizo. Skupaj z kolegicami in kolegi iz GD za zaposlovanje smo to analizirali in vidite lahko dvoje. Integracija je proces, ki nekaj časa traja. Gre za proces, ki se običajno izboljšuje s časom. In vidite lahko tudi, da je zelo pomembno, v katero kategorijo spadate. Ločevati je treba med različnimi kategorijami imigrantov. Begunci so drugačni od imigrantov ki se selijo zato, ker iščejo dela. Vidite lahko, da traja približno 15 let, da pridejo do istih ravni zaposlovanja kot lokalno prebivalstvo. Tudi družinski migranti imajo podobne izkušnje, čeprav moramo upoštevati, da gre običajno za ženske. Če si pogledamo najniže izobražene, lahko vidimo, da je vse, kar je pod črto, pomeni, da so ljudje na slabšem. Vse, kar je več, lahko vidimo, da so ljudje na boljšem. Vidimo lahko, da gre migrantom podobno kot izobraženim. Kaj se zgodi v državah, kjer jim ne gre dobro v zvezi s tem, lahko vidimo, da jim ne gre slabo zato, ker imajo slabo integracijsko politiko, ampak zato, ker so sprejeli ljudi, ki imajo več težav pri tem. To so podatki izpred begunske krize. Zdaj posodabljamo anketo in raziskavo na tem področju in vključili bomo države iz vseh uh, eh, področji e OECD in kmalo bo to pripravljeno in z veseljem bomo seveda te podatke potem tudi posredovali. V državah, kjer je veliko nizko izobražene delovne sile, se lahko pojavijo hm, razlike. V ZDA, naprimer, je to še vedno tako. Migrantom gre tam celo bolje od nizko izobražene delovne sile, zato ker je delovnih migracij veliko. Če pa si pogledamo visoko izobražene ljudi, jim gre povsod težje. To velja tudi za Kanado, Novo Zelanijo in Avstralijo. Te države naj bi bile večino pozitivni primeri, ampak eh, tudi tam ljudje težko uveljavljajo svoje kvalifikacije. Pogosto govorimo o situaciji, kjer obe strani zmagata, ampak pogosto je tako, da vsi izgubijo. Izgubi država izvora, izgubi država destinacije in izgubi imigrant, zato ker ne izkoristimo potencijala teh ljudi. To je bolj običajno kot eh, scenarij, kjer vsi zmagamo. Kako bi lahko bolje integrirali imigrante, če vzamemo perspektivo spretnosti? Kaj to pomeni? Začnemo z identificiranjem spretnosti, ki jih ljudje imajo. Potem pa je seveda jasno, da moramo pri nekaterih ljudeh okrepiti določene spretnosti, običajno jezik, za nizko kvalificirane delovce pa običajno to pomeni, da je treba razviti tudi kakšne druge spretnosti. Potem pa še druge spretnosti, ki jih je treba aktivirati, zato da bi lahko ljudi vključili v trg dela, naprimer oblikovanje omrežij, prenos znanja glede delovanja trga dela in skrb za to, da ne pride do diskriminacije. Pri OECD smo opravili skupaj z Ministrstvom za delo v Nemčiji in Nemško trgovsko zbornico anketo med 2000 delodajalci v Nemčiji. In vprašali smo jih, kakšne so njihove izkušnje pri zaposlovanju beguncev. Ali ste jih zaposlili in kakšne so vaše izkušnje. In Tukaj lahko vidimo določene težave, s katerimi se soočajo delodajalci. Jezik je seveda velik problem, različne delovne navade, neustrezne poklicne spretnosti in negotovost glede dolžine bivanja. To moti vsaj eno četrtino delodajalcev in zaradi tega tudi ljudi ne zaposlujejo. Ampak 85 odstotkov delodajalcev je dejalo, da nimajo veliko težav z migranti in več kot 80 odstotkov je bilo zelo zadovoljnih z begunci, zato ker pravijo, da je to zelo motivirana delovna sila. In kakšna je naša želja, če se si želimo, želimo si več poklicnega jezikovnega izobraževanja. Država bi morala nekako izobraziti ljudi. Jezikovno izobraževanje običajno obstaja, ampak ni poklicnega jezikovnega izobraževanja. Želimo si namreč, da bi bile jezikovne spretnosti povezane z potrebami trga dela. In tudi pravna gotovost je pomembna v zvezi s tem. In seveda še nekaj v zvezi z stalnim izobraževanjem in tem, da bi imeli vedno osebo za stike, s katerimi bi lahko navezali stike, če pride do težav nekaj lekcij. Thomas Huddleston je prej povedal, da smo objavili publikacijo o integraciji migrantov v okviru združevanja družin. Ne bom šel skozi podrobnosti, ampak eh, hitro je treba ugotoviti, kakšne spretnosti so potrebne in če se zavedamo, da bo oseba vredna ostala, potem je treba začeti s postopkom integracije. Prav tako vemo, da je najboljši kazalnik glede uspeha v prihodnosti ta, ali ljudje hitro dobijo delovno mesto in začnejo delati na svojih spretnostih. Če si prepričan, da bodo ljudje dobili pozitivno odločitev, potem je treba ukrepati čim prej. Potem pa še vprašanje v zvezi z diferencijacijo glede na različne ravni spretnosti. Glede integracije ni univerzalne rešitve, to je treba upoštevati. In pri migracijskih tokovih v Evropi imamo nekatere, ki še nikoli v življenju niso bili v šoli. Naprimer, ljudje iz Afrike, iz Afganistana so običajno zelo slabo izobraženi, so spretni, iznajdljivi, ampak pač niso izobraženi, zato ker živijo v konfliktnih območjih. Po drugi strani so Sirici in Iračani pogosto izobraženi. Tudi v specifični skupini beguncev so razlike velike in ne moremo imeti enake politike za nekatere, ki je univerzitetni profesor in tiste, ki še nikoli v življenju ni videl šole. Zato moramo bolje prilagojevati v zvezi s tem. Eden bolj zanimivih trendov, ki smo jim priča, še posebej v Nemčiji, Avstriji in na švedskem, ki so bile posebej prizadete zaradi begunske krize, je ta, da imamo veliko pobud civilne družbe. In to je nekaj, kar bi lahko druge države izkoristile, naprimer Švedska. Pred begunsko krizo je Švedska storila skoraj vse. Ne vem, ali imamo tukaj kakšnega švedskega poslanca, ampak država je storila skoraj vse. Zdaj to ni več mogoče civilna družba mora prevzeti večji del bremena. In to je tisto, kar ločuje države EU od Kanade, Avstralije in ZDA. Civilna družba tam je precej aktivna glede integracije beguncev. In ne nazadnje, mislim, da moramo biti pošteni tudi sami do sebe in priznati moramo, da bo pot za nizko kvalificirane migrante dolga. Pošteni moramo biti v zvezi s tem, ne smemo imeti nerealističnih predstav v zvezi z njihovimi možnostmi na trgu dela. Okrepiti moramo poskusiti njihove spretnosti. Tudi kar zadeva druge raziskave, ki jih izvajamo z GD za zaposlovanje, kažejo, da je običajno tako. Bolje kot so integrirani starši, bolje bodo integrirani tudi otroci. Torej, naložbe v starše se poznajo tudi na otrocih. Zato bom sklenil, želimo si, da bi integracije videli kot naložbo. Zato, da bomo to obravnavali torej drugače. Kaj to pomeni? To pomeni, da se moramo posvečati zgodni, preven, zgodni intervenciji. Tega države zaenkrat ne počnejo. Naprimer, za otroke to pomeni, da jih poskušamo začeti izobraževati čim prej. Seveda pa to pomeni, da so otroci imigrantov običajno premalo zastopani, izvajati moramo politike, kjer rezultatov ni mogoče takoj videti. Naprimer, 40-letna ženska, ki je nizko kvalificirana, če njo poskusimo integrirati na trg dela, se to ne bo izplačalo takoj, ampak se bo izplačalo kasneje, ko bo ta ženska imela otroke. In mislim, da potrebujemo prilagojene ponudbe glede integracije, ne pa univerzalne rešitve. Poskrbeti želimo, da se bo oseba nekoč nastanila doma in to bo pomagalo seveda vsem tistim, ki so potrebni mednarodne zaščite. Vidite, da imamo veliko publikacij pošljete mi lahko elektronsko pošto, poslali pa mi jih bomo z veseljem, vi ste nacionalni poslanci in za nas to seveda pomeni, da imate prosti dostop do našega dela in z veseljem vam bomo poslali vse, kar potrebujete. The, uh, Hvala in tudi za to ponudbo. In sicer, da eh, lahko dostopamo do teh koristnih materijalov, ki jih morda nekateri še niso videli. Ste vam dala besedo, gospodu Pavlovo, ki nam bo predstavil delo Agencije za temeljne pravice s tem v zvezi. Hvala lepa, hvala, da ste povabili Agencijo za temeljne pravice na to pomemben eh, sestanek. Jasno je, da je sedaj eh, čas, da se posvetimo politikam za eh, migracije zato, da bo to koristilo vsem prebivalcem Evropske unije. Te politike morajo biti pragmatične, merljive, zato da dejansko lahko nekaj spremenimo in da lahko uh, izkoristimo potencial migrantov. E, to lahko prepreči kršitve človekovih pravic in lahko prepreči marginalizacijo pomanjkanje tolerance in radikalizacijo. Naj nam nekaj konkretnih predlogov za delovanje eh, držav članic. Veliko ukrepov že imamo dobrih zgledov za vključevanje migrantov. Moj prijatelj Tomas je pravkar predstavil več eh, veliko zanimivih podatkov. To je zelo dobra osnova brez tega ne moremo poznati realnosti, zato moramo pogledati eh, zelo natančne podatke in jih podrobno preučiti. Javnega sektorja pogosto ne obravnavamo. Evropske vlade bi morale vključevati, vključevati več ukrepov za vključevanje migrantov v uh, javnem sektorju, tudi ko gre za uh, uh, recimo zdravstvo, ko gre za uh, um, policijo in eh, to bi pomagalo tudi za ustvarjanje zgledov, recimo, če bi jih uh, vključevali na delovna mesta, kot so učitelji, policisti in tako naprej. To se je že dogajalo v nekaterih državah članicah in je zgodba o uspehu. Kar zadeva uh, uh, delovno vključevanje imigrantov, naj povem, da naša agencija obravnava zlorabe eh, delavcev migrantov in letos bomo dobili izide zadnje preiskave na tem področju. Drugo področje je izobraževanje. Moramo pregledati šolske programe, da vidimo, kaj se študenti učijo o migranti, zlasti v tistih delih Evrope, kjer je malo beguncov in migrantov ali je prispevek beguncev vključen v kurikulume držav članic, v številnih državah članicah, kot recimo Bolgarija, Irska, Grčija, Vzhodna Evropa, eh, imamo bogato zgodovino migracij. Potrebujemo ukrepe zopet segregacijo, ki se dogaja v šolah. Prav tako moramo imeti izgradnjo zmogljivosti. Učitelje moramo naučiti, kako obladovati več kulturne razrede, kako uh, uh, torej poskrbeti za to, ker je to pomembna naložba. Raznolikost moramo obravnati kot uh, eh, bogatstvo, ne kot težava. Moramo zagotoviti državljansko vzgojo uh, in eh, ljudje se morajo naučiti v šoli spoštovanja uh, človeških dostojanstva in človekovih pravic, zato da se lahko soočajo z izzivi in priložnostmi eh, delanja in življenja z eh, osebami drugačnega izvora. Tudi starše moramo vključiti v šolski sistem in dobre prakse eh, moramo predstaviti. Moramo tudi mm, vključevati zaveze iz Pariške deklaracije iz leta 2015 tretjič eh, namestitev. Moramo najti način, da se izognemo segregaciji in socialnemu ločevanju. To je kritična težava v številnih mestih. Moramo premagati uvere med skupnostmi in moramo omogočiti družbeno interakcijo. To lahko storimo preko socialne namestitve, preko vključevanja eh, različnih skupnosti v eh, tkivo mesta. To je recimo se že dogaja na Dunaju, Eh, v prihodnih letih bo morda še veliko ljudi v pravni preznini eh, kot posledica množičnega navala leta 2015. Decembra lani smo pripravili eh, izsledke naše študije glede migrantov in rezultati kažejo, da večina migrantov in njihovih potomcev se čutijo zelo navezane na države, v kateri živijo. 80 odstotkov se čutijo, kot da tam živijo in še bolj zaupajo javnim, polic, javnim institucijam, kot so policija in sodstvo. To je zelo značilno zlasti za muslimanske imigrante. Na to kaže poročilo iz septembra 2017. V nasprotju s stereotipi večina migrantov in potomcev deli naše skupne vrednote, kot je to recimo spoštovanje različnih etničnih vidikov. Kar zadeva nekopravno spolo in kar zadeva različno spolno smerenost, tudi delijo naše eh, eh, vrednote. Eh, če so soočeni z sovražnim govorom, potem se zmanjša njihovo zaupanje v Eh, to državo. Druga generacija se bolj sooča s takšnimi kaznjimi dejanji in moramo torej izboljšati obstoječo zakonodajo, zato da se bomo sopadli s sovraštvom in netoleranco, zato da bomo zgradili zaupanje med migranti in domačo skupnostjo. Države članice morajo bolj sistematično uh, sprejemati politiko za sprejemanje imigrantov in njihovih potomcev, zato da se lahko popolnoma razvijajo njihovi potencijali v korist naših družb in gospodarstv. Moramo spodbujati civilno udeležbo imigrantov. Tu gre za aktivno udeležbo v sindikatih, v združenih staršev, tu gre za javna posvetovanja in tudi za politično in demokratično življenje. Eh, pri integraciji pač tako, da niso vse rešitve dobre za vse, eh, vendar eh, nekaj pa še bolj nekomu, nekaj nekomu drugemu, tako da moramo sprejeti različne ukrepe, moramo se učiti iz najboljših praks drugih držav in migracije moramo dojemati kot bogatstvo, ne pa kot problem. Raziskave kažejo, da migranti, ki tu dolgo živijo, se res dobro vključijo v naše družbe. In si tega tudi želijo. Hvala lepa. Hvala lepa za eh, to predstavitev. Dobro ste nas spomnili, da že imamo v zakonodaji in kako pomembno je, da se jo spoštuje, da se ustvari vzdušje, kjer lahko vsi uspevajo sedaj pa bom, bomo dali besedo gospodu Kimilu. On je delodajalec iz Nemčije, ki bo predstavil svoje izkušnje kot nov, uh, torej nov evropski podjetnik in delodajalec. Izvolite, gospod Kimil. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Eh, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. V zadnjih stoletjih je veliko ljudi migriralo iz različnih razlogov več kot v prejšnjih stoletjih. Leta 1973 sem se preselil iz severne Turčije, iz vasice v Istanbul. In ni se bilo enostavno vključiti v to veliko mesto. Leta 1978 pa sem prišel v Nemčijo. Takrat je bila integracija še teče zaradi, teže zaradi jezikovnih ovir in uh, kulturnih uh, razlik in moral sem iti na, dvakrat na tečaj za vključevanje. Tako da vem, kaj je to. Ljudje, ki emigrirajo zaradi političnih ali ekonomskih razlogov, potrebujejo pomoč. In sama sem se odločil torej, tako postopati. Le 93 sem ustvaril svoje podjetje Unipak, ki izdeluje embalažo in ki je sedaj družinski MSP. Pred 11 leti so gospodarstveniki v Hamburgu ustvarjali združenje podjetnikov, ki prevzemajo projekte socialne zaščite in vedeli smo, da so ljudje v Nemčiji, ki počnejo enako in vzpostavili smo BUV, to je Združenje eh, gospodarskih podjetij, ki uh, skuša odražati raznolikost naše družbe v naših podjetij. Želi ustvariti nov potencial in izkoristiti priložnosti z odpiranjem delovnih potencijalov. Naj vam dam primer, kakšne naše delo, recimo organiziramo vajeništva, projekte eh, voditeljstva, MSP-jev, projekte e-trgovine. Eh, torej, naš cilj je, da zagotovimo, da podjetja v Evropske unije imajo podporo za to, da lahko popolnoma izkoristijo socialni ekonomski potencial. Razvijati moramo ustrezne cilje in sprejeti moramo raznovrstnost v družbi. Krepiti moramo gospodarske odnose v okviru EU. Podjetništvo je po našem mnenju najboljši način za integracijo. Če migranti delajo, so vključeni v družbo, oblikujejo se delovna mesta in zagotavlja se dodana vrednost. Migranti danes imajo to prednost, da obstajajo možnosti, o katerih govorimo. V mojem času tega ni bilo. Delo medijev je prav tako pomembno. Odpravljati moramo pomisleke in strahove, strahove spoznavati moramo drug drugega in skupaj moramo zastavljati prihodnost otrok. Pomagali bomo sami sebi, če bomo pomagali imigrantom. Seveda nam je jasno, da se od nas zahteva več kot od drugih v Evropi. Mi, novi evropejci, bolje razumemo te ljudi kot kdorkoli drug. Na vseh zasedanjih v okviru regiji dežel ali na evropski ravni, je vedno govora o beguncih in migrantih. Pred dvema letoma sem zaposlil dva zaposlena iz Afganistana. Sodelovala sta v proizvodnji. V tem času sem se veliko naučil o tem, kako begunce obravnavajo v družbi, v podjetjih in tako naprej. Prav tako sem izvedel več o tem, s kakšnimi izzivi se ti ljudje soočajo. En kolega iz proizvodnje z turškimi koreninami je bil odgovoren za vse v zvezi z tema dvema kolegoma iz Afganistana. Govoril sicer ni njunega jezika, ampak prizadeval si je za komunikacijo. Skrbel je tudi za zasebna vprašanja in vsakodnevna vprašanja, naprimer, katero šolo izbrati in kako bi se lahko žena naučila bolje nemško, kako pridem iz točke A do točke B in tako naprej. Podjetje, ki se pripravi na begunce in zato da na stran čas in denar, si zasluži našo podporo, po mojem mnenju. Ljudje so pobegnili pred vojno in poskušajo si zastaviti novo življenje tukaj pri nas. Najprej potrebujejo človeško bližino, zaupanje, skrb, ne pa, da se učijo jezika. Seveda to je zelo pomembno. In jasno želim povedati, da učenje jezika ne sme biti pomembnejše od človečnosti. Pogosto se komuniciranje z imigranti zatira in zavrača, dokler imigranti ne znajo dovolj jezika. Po mojem mnenju pa je uspeh ravno v tem, da poskušamo ljudem prisluhniti, tudi če ne govorimo njihovega jezika. Mevlana iz Anatolije pravi, da se tisti, ki govorijo isti jezik, ne razumejo vedno, tisti, ki pa imajo iste občutke, pa se vedno razume. Ko sem se pripravljal na ta govor, sem migrante vprašal, ali želijo kaj povedati politikom v Bruslju. Povedim vam lahko naslednje. Pravijo naslednje. Prvič, človečnost in hvaležnost. To prihaja iz srca. Vse, kar so pogrešali doma, dobijo tukaj od sosedov, kolegov na delu in so ljudi. Najpomembneje pa je, da so otroci zdravi in da se spet učijo smejati in ljubiti. In drugič, kulturno razumevanje. Integracija ni težka, zato ker so tukaj številni ljudje iz njihovih kulturnih ozadij, ampak eh, vseeno bi lahko storili več. Tretjič, jezikovne ovire. Veliko je možnosti za to, da se jezika človek nauči v teoriji, manjkajo pa praktične možnosti. Četrtič, namestitev in domovi za begunce. In, gospe in gospodje, to se mi zdi še posebej pomembno. Domovi so v splošnem dobri, ampak eh, Ljudje ne vedo, kaj naj začnejo s svojim prostim delovnim časom. Več mesecev in let porabijo tam in ljudje se počutijo nekoristne in to jih uničuje. Želijo delati, tudi če delo ni plačano, dokler ne bo vprašanje glede njihovega statusa rešeno. Na koncu želim dodati še nekaj. Imam naslednje predloge za vas. Prvič. Podjetja, ki želijo zaposliti migrante, bi morali bolj podpirati. Podpiramo jih lahko z davčnimi olajšavami, subvencijami in tako naprej. Drugič, sodelovanje med podjetniki, zbornicami in organi za delo bi morali še bolj spodbujati. Tretjič, nevladne organizacije, ki jih oblikujejo novi evropejci bi lahko predstavljale premustitev med družbo in begunci. Pogosto pa tem organizacijam manjka praktičnega znanja. Unity si prizadeva za to, da bi združili vse skupaj v en katalog, da bi premustili vrzeli na področju znanja in da, zabi, da bi zagotovili vse možnost izobraževanja. Hvala, da ste mi prisluhnili in če imate kakšno vprašanje, bom seveda z veseljem na to vprašanje odgovoril. Hvala. Okay, well, thank you very much in, indeed for that. Hvala. Hvala za vaša sporočila in za priporočila glede politik. Mi iz Evropskega parlamenta bomo gotovo to uh, upoštevali. Enotnost je eh, pomembna. Vaša organizacija je tudi imela stike z našim parlamentom in to je zelo koristno. In radi bi tudi predstavili politično izkušnjo iz Portugalske. Gospa Suzana Amador. Mm, potrebujem boljša očala. Mm, Zvolite, Suzana. Govorila bom portugalsko v svojem jeziku. Dobro dan vsem skupaj. Najprej hvala pobudi odbora, da ste organizirali ta sestanek, ki je na dnevne vse držav OZN-a. in pozdravljam predsedujočo in tudi gospoda Kimila, ki je dobro navdih za vse nas, ki želimo streti več za migrante in begunce in ki želimo eh, vključevati. Potrebujemo trajnostno rešitev za begunce. Veliko je že bilo storjenega, vendar moramo še veliko storiti za to, da bi zadeve izboljšali. In skupen napor je eden novih konceptov. Gre za to, da presežemo zidove in to krizo bomo lahko presegli le, če bomo znali pripričati obrožene konflikte če bodo ti konflikti uh, se nadaljevali, bomo imeli vedno uh, tokove beguncev, ker jim njihova država ne bo omogočala zaščite. Sprejem oseb v Evropo mora jamčiti vključevanje teh oseb 20. decembra 2017 je bil podpisan sporazum med eh, socialnim partnerjem in Evropsko komisijo za partnerstvo za vključevanje, kar bo dalo nove priložnosti za begunce v Evropske unije, da se bodo lažje vključili na evropski trg dela. Glede na to, da bom govorila o portugalski, vam lahko predstavim naše izkušnje z vključevanjem. Uh, migrantov. Trenutna vlada, socialistična vlada, je sprejela politiko solidarnosti pri premestitvi beguncev na Portugalsko. Septembra 2015 smo vzpostavili delovno skupino za migracije. To uh, koordinira uh, pristojen minister pripravili smo nacionalno strategijo za migrante in držali smo se uh, institucionalnih načel glede ponujanja mest. Odgovornost uh, UNHCR je bila tu tudi pomembna. UNHCR se ukvarja z begunce, s tistimi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Prav tako smo upoštevali tudi javno mnenje. Imeli smo več kampanj, tudi recimo v šolah, zato da bi spodbudili sprejem tistih, ki prihajajo iz drugih držav. E, sodelujemo s civilno družbo na lokalni ravni. Vsakeč, ko pa čiščemo možnosti za sprejem beguncov podpiramo lokalne centre z podpore uh, migrantom, prav tako imamo možnost eh, telefonskega tolmačenja, organiziramo tečaje uh, učenja portugalščine. Torej imamo mrežo podpore za migrante, zato da lahko uh, olajšamo sprejem zlasti v začetni fazi, v prvih 18 ali 24 mesecih po prihodu osebe k nam. In eh, na ta način lahko eh, sprememo, vključujemo begunce organi, ki se ukvarja s prejemom eh, beguncem, se ukvarja s prejemom s tem, da, neko, da pridejo po osebo na letališče, nudijo mu podporo v procesu vključevanja in v tem procesu vsi organi eh, med sabo sodelujejo. Torej, proces prijema poteka tako, da je sam postopek učinkovit. Imamo tudi uh, smernice za sprejem družinskih članov. Tu je treba upoštevati dejavnike. Prav tako je treba upoštevati namestitev, ki je lahko dama na voljo. Ehm, beguncem mora dobiti dostojanstveno namestitev, potrebuje dostop do, izobraž, do izobraževanja, do eh, zdravstva, do eh, trga dela, do možnosti usposabljanja. Torej, eh, prav tako je migrantom na voljo medkulturni in medreligiozni dialog. torej, uh, imamo prav posebne službe, ki pod, na celotnem ozemlju Portugalske skrbijo za uh, migrante. Torej, uh, tu gre za pravo podporno mrežo migrantem. Portugalska je vzor pri sprejemu beguncev in je popolnoma potrdila eh, svoje vrednote, svoje človeške vrednote in v programu premestitev eh, beguncev je Portugalska. Eh, sprejela več oseb iz 19 držav članic, čeprav je največ tistih iz Iraka, Sirije in Eritreje. In v Lizboni, Sintri imamo največ sprejetih beguncev, imamo povečanje prošen za azil. več kot tisoč prošen več imamo kot eno leto prej. Portugalska vlada se zaveda, da potrebujemo politične in institucionalne odgovore. In če želimo ohraniti prost potok ljudi in šengenski uh, sistem, moramo sprejeti učinkovite mehanizme solidarnosti, ki naj bile za vse države članice, zlasti za podporo tistim državam, ki so izpostavljene večjemu migracijskemu pritisku. Portugalska eh, vlada je pokazala, da nas je združil boj za človekove pravice migrantov. Treba je upoštevati določbe Ženevske konvencije. To je pomembno za nas kot državljane, eh, politike in demokrate. Eh, zelo eh, skrbno spremljamo razvoj migrantov. Vsake, meseca, vsake dva meseca spremljamo njihov razvoj, njihovo jezikovno znanje, število otrok, zdravstveno stanje, izobrazbo in tako naprej kar zadeva eh, zdravje, smo dosegli vse cilje. Prav tako smo dosegli cilje glede uh, portugalskega jezika in vsi migranti imajo tudi dostop do portugalskih šol. Uh, tudi za otroke je poskrbljeno. Kar zadeva priznavanje izobrazbe oziroma kvalifikacij, smo predvideli. Eh, različne sisteme glede na sektor. Eh, rada bi poudarila, da eh, da je zelo pomembno o, dati beguncem možnost o, zaposlitve. To smo storili na portugalske. Seveda niso vse izkušnje dobre, ni prišlo do idealne integracije vseh primerov, vendar ja, mi skušamo zadeve spodbujati, da bi bile čim boljše in rezultati so pozitivni in mi smo veseli, da smo na pravi strani zgodovine, kot je dejal Antonijo Guterres. Vsakeč, ko poskrbimo za begunce, um, najdemo svoje človeštvo, znova najdemo svoje človeštvo in se bolje počutimo. Hvala. To je zelo celovit pregled tega, kar počnete in morda bodo nekateri imeli vprašanja glede tega. Potem, ko bo konec dogodka zelo bi bilo dobro, da vemo, kaj se dogaja na ravni držav članic na terenu. No, sedaj pa še naš zadnji govornik v tem delu, oziroma povabljeni govornik, poročevalce odbora regiji. Imate pet minut, gospod Karigulopoulos, izvolite. Ja,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 se desnica in levica ne brita glede tega vprašanja pri vas, da se vsi strinjajo glede tega. Ne gre za to, da bi zavrnili begunce in veseli me, da begunce učite uh, portugalščino, zato da se bolje integrirajo in tudi otroci morajo imeti možnost komunikacije z osebami v svoji novi domovini. Veseli me, da naš uh, s, sosed iz Turčije, Kimil, je uspel v Nemčiji. Številni imigranti iz Grčije so tudi šli v Nemčijo ali pa so šli v Avstralijo, ZDA, v Kanado, v Avstraliji. Eh, danes eh, grški državljani odhajajo v Evropo, ker želijo boljše plače. Emigracije so vedno obstajale in moramo upoštevati štiri svobode blaga, ljudi, storitev in ustanovljanja sedeža v Evropski uniji. Mi v odboru regiji se zavedamo, kako pomembna je uh, Lisbonska pogodba in vemo, kako pomembne so regije uh, za vključevanje uh, imigrantov. Eh, torej, kako daljžemo lahko pri trgovini z ljudmi? Tudi to je nekaj, kar moramo preprečiti. In odbor eh, regij se za to zauzema. Kaj moramo storiti mi, občine, regije? Kako lahko mi ukrepamo? Če želimo združeno Evropo, potem mora Evropski parlament vzpostaviti postopek ki ga treba upoštevati. Če vsakdo počne nekaj po svoje, nam to ne pomaga. Recimo, Ukrajinci gredo danes na Polsko, na stotine tisočev Poljakov je prišlo v Grčijo, ki so prihajali iz Rusije k nam. In mi smo jih zelo hitro vključili. Danes imamo ogromno novih težav. Priča smo vojnam, konfliktom in Trump pravzaprav na sredozemlje gleda podobno kot na afriške države in njegova vlada instrumentalizira to o, vlado, to, to, to mnenje. Uh, in moramo se zgledovati v gospodu Kimilu, ki je sam podjetnik, ki je eh, direktor podjetja in ki zaposluje begunce. Kaj pa počnejo vlade? Torej, tudi vlade morajo prevzeti svojo vlogo. Ni dovolj, če le nekateri uh, ukrepajo. Eh, potrebujemo tehnike, ki eh, lahko pomagajo eh, na mejah Unije. To so nam obljubili strani Evropske komisije. Sam sem bil v Nemčiji in tam so, in sem moral pri prečkanju meje pokazati potni list. Si predstavljati, da je Evropa znotraj Schengena sedaj takšna? govorimo o Nemčiji, ne obstajajo tudi druge države, ki so članice Evropske unije in ki so tudi žrtev populizma. Torej, populisti so igrali na, na karto strahu in kar do strahu pred ljudmi, ki se utapljajo v sredozemlju. Če želimo pristojnosti, mi imamo pristojnosti in moramo jih uporabiti, moramo jih izkoristiti in tudi na lokalni, regionalni ravni lahko veliko storimo. Sveda obstajajo stroški, zdravstveni stroški, vendar ne gre zgolj za naše občine, gre tudi za občine Severa Evrope, kajti mi župani se vsi strinjamo. Torej, na svoje poročilo smo dobili le, predloge, le štiri predloge sprememb. Torej, župani so tisti, ki upravljajo mesta in so pod pritiskom svojih voljivcev vse stalno in morajo pravzaprav izvajati vladno politiko. In župani lahko rečemo, le begunci so ljudje, tako kot mi, lahko jim najdem delo. Obstaja sicer jezikovna uvera, eh, kulturne razlike, vendar eh, to je nekaj drugega. Seveda imamo verska vprašanja, glede vsega tega potrebuje premislek. Naša kolegica iz Portugalske je predstavila strukturo v svoji državi. Spomnim se, ko sem bil leta 2007 župan, smo spostavili program za učenje grščine, tudi nadaljavo za migrante, zato da se lahko eh, integrirajo. In v svojem poročilu povzemam prakse, eh, ki olajšajo integracijo. Gospod Prokopis Pavlopoulos, predsednik države, je bil nekoč eh, zunani minister in on je vzpostavil žerišno točko na Lesbosov, kjer se lahko spreme 3000 oseb, tam pa je sedaj 9000 oseb. Tri starejše gospe so bile imenovane za kandidatke za Nobelovo nagrado, ker so se toliko eh, predale sprejemu beguncev. Torej, prosimo za pomoč in če vlade želijo storiti nekaj pametnega, bo to uh, gotovo uh, dobro nevladne organizacije. Je, tu je treba nadzirati, kdo jih nadzira, kdo nadzira denar, ki ga pravijo. Nihče. Kakšne povezave med njimi in župani nije. Ali se pogovarjajo z evropskimi uh, organizacijami? Ne. In skušamo res čim bolje delovati. Slišal sem poslance iz Polske in spoštujem to, kar ste dejali. glede na to, kar se dogaja v Ukrajini, eh, je dobro to, kar se dogaja na polskem, vendar moramo vse urejati. Mi smo državljani, mi ne sprejemamo zakonodaje, vendar eh, moramo eh, spoštovati seveda našo nacionalno zakonodajo, našo ustavo, vendar. Ne tako, da se pravil ne držimo, če nam niso všeč. Ko smo soočeni z bolečino, smrtjo, z odzema dostojanstva, potem ne ustajata ne levica, ne desnica, temveč moramo imeti pred očmi človeško bitje. S tem bom zaključil. Potrebujemo načrt in potem moramo slediti. Nikoli nisem želel kandidirati za poslanca, bil sem predsednik regije, eh, župan, eh, druga mesta pa me ne zanimajo. Okay. It's, it's, it's a, it's a, e, e, Seveda je to tematika, vidim v sejni dvorani, se prav gotovo tega zavedate. Zdaj pa še intervencije v okviru splošne razprave. Kakih 20 minut največ imamo, zato prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati, to bi bilo dobrodošlo. Začeli bomo še z enim grškim nagovorom. Prosim pa vas, da se držite grške fopulose iz Grčije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. tukaj se jasno kažejo neenakosti, geostrateška neravnovesja, pa tudi raznolikost v smislu morske meje in morske meje veliko lažje prečkati kot kopenske meje. Rešiti moramo vse, ki so ogroženi, ki se soočajo s novi, zakonite zaposlitve. Za Grčijo je glavna prioriteta ponem za migracijo za delo, pa tudi drugimi komisarji. Mislim, da moramo spodbujati tudi učenje jezika in prav tako je potrebno razvijati vzajemno razumevanje med državami članicami. Nastopil je trenutek za napak strukturirana, dobro utemeljena evropska politika je edini način, da se lahko soočimo s temi izzivi in pridemo do te srednje poti. Hvala. Najlepša hvala. Se upravičujem, ker sem navedla napačno ime. Gledala sem na napačen del programa. Zdaj pa nadaljujemo z norveško predstavnico, Kristin Jansen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala za priložnost, da lahko predstavim svoje stališče. Norveška kot članica Evropskega gospodarskega prostora in kot članica šengenskega območja tesno spremlja razprave v Evropski uniji. Sprejeli smo program kvot in sprejemali begunce iz držav članic Evropske unije. Želela pa sem povedati to, da je proces vključevanja dolg in zapleten. Ta proces zahteva zaveze z obeh strani, tako strani družbe, stopna brezposobnosti na norveškem je visoka pri tretji generaciji migrantov, trikrat više kot pri splošni javnosti. Prav tako so te številke pri otrocih prve generacije veliko više, sploh pri ženskah, to je velika težava in veliko je tudi opušče dve leti, ampak le 40 odstotkov tistih, ki začnejo s programom, na to pridobijo tudi delovno mesto. V našem programu je zapisano, da so imigracije in zaposlovanje ena od glavnih prioritet. V deklaraciji se bomo dejansko strinjam se s tem, da mora biti integracija prikrojena nacionalnim specifikam. Programi integracije morajo biti veliko bolj prožni in zagotoviti moramo več usposabljanja in izobraževanja. To je zelo pomembno tudi v smislu vključevanja žensko družbe. Še nekaj sem želela omeniti, o čemer zdaj nismo govorili programi socialnih koristi morajo biti bolj povezani z zmožnostjo upravljanja dela. Socialna država ne bo vzdržna, če imigranti ne bodo delali. To mora biti jasno sporočilo. Hvala. Razprava, današnja seja je dala tudi nekaj zamisli za razpravo na vašem parlamentu. Prav gotovo bomo še naprej v stikih. Po današnji razpravi bomo seveda razmišljali o tem, ali je mogoče nekatere stvari bolje izpeljati sploh v času naslednjega programa oziroma zakonodajnega cikla. Lahko se pridružim komentarjem kolegice Suzanje Mador glede vloge port. Treba je zagotoviti tudi kontinuirano spremljanje in ocenjevanje procesa integracije beguncov. Tako kot se to dogaja v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije. Pomen priprave je seveda zelo pomemben in zaenkrat so tudi rezultati precej. Če jim bomo priznali znanje, kompetence, potem bodo, se bodo lažje zaposlili in ne bodo obupovali. Seveda je treba dani premiki iz Portugalske. Se pogosto zgodijo ravno zaradi zamud v sistemu. In v tem primeru se ti ogroženi posamezniki kaj hitro znajdejo v rokah tihotapcev. Množičnega priseljevanja. Ta pojav vpliva tudi na mednarodne odnose. In zato mislim, da bi morali ta pojav regulirati na odgovoren način. Poskrbeti moramo za usklajevanje. Uh, Glede na to, da Helge Stevens zaenkrat še ni z nami, si morda lahko vzamem kakšen trenutek, da to dobimo. Še kakšen odziv tukaj z govorniškega odra. Najprej še gospod Libek. Najlepša hvala za to dinamično razpravo. Dovolite mi, da se navežem na nekaj pripomb. Z različnih vidikov ste se lotevali pomena razlikovanja med različnimi kategorijami posameznikov. Mislim, da se vsi lahko strinjamo glede tega, kako opredeljujemo begunce, migrante in tako dalje. Ena od glavnih napak pri soočanju z begunsko krizo je to, da smo vsem, ki so prišli leta 2015-2016, rekli begunci. Vemo, da velik del jih nima pravice do mednarodne zaščite, sam so prišli zaradi drugih razlogov. Moramo biti previdni glede uporabljanja terminologije. V tem kontekstu smo govorili tudi o primeru Avstralije in Kanade, to so članice OECD, lahko govorim tudi o nju, saj smo jih preučevali. Seveda, v teh državah obstajajo pomembni programi za integracijo delovne sile, pogosto ponudijo, da se lahko delcem pridružijo tudi njihove družine. Imajo torej precej odprto kulturo, kulturo, ki je pripravljena sprejemati te ljudi. In to vključuje tudi pomembno infrastrukturo za preseljevanje. Tudi v primeru pojava gospodarske emigracije poskrbijo za to, da izberejo najboljše možgane in na to poskrbijo tudi za preseditev teh ljudi. Omenili ste tudi proces evalvacije in ker prihajam iz OECD, je to seveda glasba za moja ošesa, pogosto pozivamo države članice naj izvajajo ta proces evaluacije in spremljanja. Ko veliko vlagate v jezikovno izobraževanje, na primer, morate ugotavljati, ali je to dejansko učinkovito. Pri beguncih smo, na primer, ugotovili, če vam predstavim pomemben sklep, da je tisto, kar nam da najboljše rezultate, da ko prijete do ravni B1 v tem okviru za begunce, vam da to veliko spodbudo, če napredujete od nizke ravni jezikovnega izobraževanja na B1 in potem tukaj je res veliko dodane vrednosti. Potem pa še ne na zadnje, dovolite mi, da sklenem svojo intervencijo tudi z upanjem. Veliko govorimo o razlikah, tudi ti kazalniki s katerimi smo se ukvarjali z Evropsko komisijo, kaže na to, da obstajajo kar velike razlike. Ko govorimo o razlikah med imigranti in domačim prebivalstvom, lahko vidimo, da je več razlik znotraj same skupine domačih prebivalcev, kot pa je med domačimi prebivalci in migranti. Veliko smo govorili tudi o integraciji, vključitvi na trg dela ne pa toliko v drugih oblikah integracije. Mislim, da se vsi lahko strinjamo tudi glede tega, da lahko pričakujemo, da bodo migranti sledili pravilom držav gostiteljice. In številne študije kažejo tudi. In Deutschland, um, v Nemčiji imamo minimalno plačo za migrante, za begunce, pa tudi za Nemce. Urne postavke so določene in te veljajo za vse. Teh pravil ne smemo ignorirati. Govoril sem v tej smeri, ko sem rekel, da moramo pomagati tem ljudem gre mi predvsem za to, da bi se ti ljudje lahko začeli usposabljati tudi v praksi. Na osnovi pridobljenih spretnosti bodo ljudje lahko našli delo na trgu dela. To je za nas prav tako zelo pomembno in želel bi si, da bi ta podlaga in ta pristop veljal za celotno Evropsko unijo. Hvala. Uh, Slišali smo veliko zanimivih komentarjev. Pomembno je, da skušamo oblikovati politiko na osnovi realnih podatkov. To je ravno kar že omenil Tomas. Vse javne raziskave, ankete, pregledi. v resnici se želijo integrirati. Skupne so jim vrednote Evrope. Integracija na koncu koncev znotraj pristojnosti držav članic. Nič skupnih načel in v tem kompromisnem duhu se oblikuje politika, ne zaradi tega, ker bi šlo tukaj za neke politične zaveze, ampak zaradi tega v rokah velikih velesil. V Grčiji bodo naslednje leto potekale tudi lokalne volitve in nekateri pravijo, da moramo pregnati begunce. Nikakor ne. Postaviti jih moramo v središče naših prioritet. Ves čas delajo v dobro vseh, ni vlada, ampak to so regionalne, lokalne oblasti. Skupnosti najbolje vedo, s čim se soočajo begunci, ti posamezniki, ki se želijo integrirati, ki se želijo naučiti jezika. Kaj je Evropa? Evropa je Evropa, regij in. Mislim, da je Evropa naša domovina, ne v nekem nacionalističnem smislu. Želeli bi si, da bi Evropa ostala. Mi smo se Mi smo se pogosto umešavali v zadeve teh drugih držav. Na regionalni in lokalni ravni že več desetletji pravimo, da moramo pomagati tem ljudem, slovaškim kolegom, ki so govorili o tem, da bodo možgani vedno prebegnili na lepše. No, seveda, beg možganov se dogaja v vse smeri, vendar pa se ti ljudje tudi vračajo. Da begunci. Nacionalni parlamenti pa morajo dobiti ustrezno podporo za to, da lahko sprejemajo dobro zakonodajo. Čisto enostavno, gremo lahko v tisto državo, kjer se soočajo z begunsko krizo in tako se le zamišljate, kako populisti instrumentalizirajo to vprašanje. Evropa potem popolnoma izgubi svoj razum, prav tako nimamo več nobenih velikih karizmatičnih voditeljev, ki bi lahko poskrbeli za pravo usmeritev. To je velika problematika, vendar pa. V ukrepih na terenu je nekaj, s čimer se lahko strinjamo. Ne bom komentirala o neobnih igricah v Združenem kraljestvu, ker se predsedniški odr prevzela Barbara. Izvoli. Uh, Kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci iz nacionalnih parlamentov, na koncu konference bomo morali uvesti nekaj sprememb. Pozdravili bomo gospoda Avromopolosa oziroma pozdravili smo ga na začetku, zato ga na koncu ne bo z nami. Veseli smo, da je z nami regionalni direktor Ambrozi. On predstavlja mednarodno organizacijo za migracije in on bo umestil našo razpravo v bolj globalni kontekst glede priprav na globalni pakt za migracije. Po vašem govoru bomo imeli razpravo in besedo kar takoj dajem gospodu Ambroziju. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljeni vsi. Dolg dan razprave za vami. Govorili ste o zakonitih migracijah. Jaz bom omenil samo nekaj točk in podal bom kontekst na mednarodni ravni, kakor je bilo povedano govoril bom torej o izvajanju te mednarodne agende in poskusil bom malce bolje razumeti, kaj to pomeni za izvajanje agende. Dva elementa moramo upoštevati. Od leta 2015, takrat je nastala ta agenda, mednarodni scenarij pa se je od takrat spremenil. Spremenil se je na zelo relevanten način, prvič OZN je sprejel trajnostne razvojne cilje, to je bilo na generalni skupščini in ti cilji vključujejo migracije kot enega od eh, omogočevalnikov razvoja na nacionalni in mednarodni ravni. Drugi pomemben dogodek je bilo leto 2016. Generalna skupščina OZN je takrat prejela deklaracijo iz New Yorka. V okviru tega smo sprožili proces razvoja dveh globalnih paktov v zvezi z migracijami in v zvezi z begunci. V deklaraciji iz New Yorka je bilo postavljenih kar nekaj standardov in načel mednarodna skupnost se je k temu zavezala. Ti elementi so pomembni, ne samo zato, ker gre za dva lepa dokumenta z veliko zanimivimi elementi, ampak gre za to, da deklaracija iz New Yorka in trajnostni razvojni cilji vključujejo načela in standarde za vse države, ki so sprejele ta dva dokumenta. In to so vse države članice OZN države so se zavezale k temu, da bodo spoštovale te zaveze. Za nas v Evropi in za vas, ki prihajate iz držav, ki so se zavezale k spoštovanju teh obljub, to pomeni, da bomo spoštovali Evropsko agendo za migracije, ko govorimo o zakonitih poteh v EU. Vežejo nas zaveze, ki smo jih sprejeli na mednarodni ravni v generalni skupščini ozem. K temu smo zavezani, zato ker smo to sprejeli, pa tudi zato, ker želi Evropska unija še naprej biti relevanten in pomemben akter na mednarodni ravni. Če želimo to storiti, moramo biti koherentni v svojem pristopu in biti moramo zanesljivi pri spoštovanju zavez, prav tako pa moramo obdržati zaupanje drugih članic mednarodne skupnosti torej, da to, o čemer se dogovorimo, dejansko tudi izvedemo v praksi. Kaj to pomeni za Evropsko agendo za migracije in kaj to pomeni za pravne kanale in pravne in zakonite poti? Oba procesa, cilji in pakt se sklicujeta na zakonite poti in zakonite kanale zato da lahko poskrbimo, da bodo migranti in poti nekaj, kar bi lahko koristilo tako skupnostim izvora, kot tudi skupnostim destinacije, koristiti pa mora to seveda tudi migrantom in njihovim družinam. Pri izvajanju agende smo priča naslednjemu. Gre za zelo uravnotežen dokument s štirimi stabri. izboljšati želimo zakonite kanale, boriti se želimo proti nezakonitim migracijam, spodbujati želimo izboljšanje skupnega evropskega azilnega sistema, to bo del naše agende. Zaenkrat vidimo, da se preveč posvečamo enemu stebru, gre za preprečevanje nezakonitih migracij in krepitev uračanja. Ne posvečamo pa dovolj pozornosti drugim stebrom, zlasti stebru v zvezi z zakonitimi migracijami. V nekaterih odločitvah, ki so bile sprejete od eh, takrat, odpravni ali zakoniti kanal za tiste, ki prihajajo v EU. Razprava se omejuje skoraj izključno na to, da zagotovimo je pomemben element, ki bi ga morali upoštevati. Mislim, da moramo ponovno uravnotežiti izvajanje agende za enega ali dva. Prav tako moramo upoštevati, da obstajajo različne kategorije ljudi, ki prihajajo v Evropo. Te različne kategorije poskrbeti moramo, da bodo lahko vstopili ob primernem času in da se bodo ustrezno vključili v našo družbo. Izzivi, s katerimi se srečujemo, so naslednji. Resno moramo začeti izvajati mehanizme, politike in programe, ki bodo poskrbeli za strukturne spremembe na področju upravljanja migracij na evropski in na mednarodni ravni. Da enkrat nam to še ni uspelo. Za enkrat, morda upravičeno, morda pretirano, delujemo v, ča, v načinu odzivanja na krizo. Do neke mere smo bili prestrašeni zaradi števila ljudi, ki prihaja v naše države in mislili smo, da je to pravi odziv na izredne razmere. Ampak ne gre za izredne razmere. To, kar se dogaja v Evropi, je samo del tega, kar se dogaja na svetu. Ne gre za izredne razmere, ne gre za neka časovna omeja, neka, ampak gre za strukturno vprašanje. To je strukturno vprašanje, ki mu vlada kar nekaj elementov in dogodkov, do katerih prihaja v soseščini, še posebej v Afriki. Jasni dokazi za to so demografske težave v Evropi. To niso moje besede, to niso vaše besede, gre za Eurostat. Demografska krivulja v Evropi gre na vzdolj z redkimi izjemami, ampak do 2050 se pričakuje, da se bo prebivalstvo zmanjšalo za 18 odstotkov. V drugih delih sveta je trend seveda nasproten. Nekako bo treba ta dva trenda prebivalstvo zmanjšalo za 18 odstotkov. V drugih delih sveta je trend seveda nasproten. Nekako bo treba ta dva trenda nosilo. Če vam povem zadeve preprosto, čez nekaj let ne bomo imeli dovolj delavcev, da bi pokrili potrebe na trgu dela. Je v Evropo na zakonit, na kontroliran in varen način. da imamo politiko zaprtih vrat. Če bomo zaprli vrata, ne bo nikogar, ki bi prišel noter in potem bomo varni. No. Politika zapiranja vrat in politika zmanjševanja prihodov ljudi in odsotnost pravnih kanalov, nas oni bi bili v našem sistemu vis. In vedeli bi, kdo je pri nas. Tega zaenkrat ni. Tega pa ne moremo zagotoviti, zato ker bi ustrezno upravljali z zunanjimi mejami. Mislim, da moramo to upoštevati, ko poskušamo izboljšati sistem, ki ga imamo. Hvala. Thank you, thank, thanks a lot, mister. Hvala, gospod Ambrozi. Nacionalne poslance opozarjam, da mi morate nakazati ali želite spregovoriti. Kdo bo začel z razpravo? Gospod Lopes Aguilar je zunaj. Like Gospod Lopes Aguilar je zunaj. Like Kdo želi besedo? No persons, okay. Then... Ne, pa je izgubil te priložnosti, da v zadnjem delu predstavim svoje mnenje. Uh, torej, z Lizbonsko pogodbo smo začeli te seje uh, parlamentov za to europeizacijo odgovor, potrebujemo evropski odgovor. Moramo tudi presmeriti svoj fokus in nacionalni celovito razumevanje eh, migracij. Eh, torej, doslej smo bili neuspešni držati migracije čim dlje stran od zunanjih eh, meja in potem imamo tudi določena sramotna pogasila se ideja, da so migracije grožnja za varnost Evropske unije, da so migracije trojanski konj džihadističnega terorizma. To so v Evropi. Ja, dobro, je kot druga, tretja generacija. To ni bistveno. To niso bili iskalci, kar potrebujemo. Moramo. Uh, v državah članicah. Torej, to bi lahko bila sklepna misel uh, za konec. Hvala. Hvala, Tanja Fajon. Izvoli poti v Evropo. Hvala. Yes, uh, Mr. Ambrozi. Gospod Ambrozi, lepo prosim, da sklenete razpravo samo nekaj komentarjev v zvezi s tem, kar smo slišali in odgovoril bom tudi na